please. Good morning to you all. Um, well. Dobro jutro vsem, dobrodošli na tej javni predstavitvi na temo zmanjševanja emisij CO2 preko 20 odstotkov in ohajanja virov CO2. Veste, da smo današnjo predstavitev razdelili na tri dele. Eh, najprej je predviden uvod Eh, z moje strani in strani gospoda Roda, ki je eh, naš poročevalec za to temo. Potem je tu tudi kolega eh, Bas Aikot iz odbora Envi, ki je poročevalec za vprašanje zvišanja ciljev zmanjševanja CO2. Potem pa imamo tudi gospod Marino Doneri z komisije, z generalnega direktorata za energetiko. Eh, v tem trenutku je še ni tukaj, ampak upam, da se nam bo pridružila. Eh, torej, kar zadeva uvodne, uvodne pripombe. Eh, rada bi vas vse opomnila, da danes, devet mesecev pred naslednjo podnebno konferenco, Evropska unija že pripravlja svoje stališče. Eh, Evropski svet je marca 2007 sprejel svoje enostranske zaveze za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov za 20 odstotkov in od takrat se je marsikaj spremenilo, konec koncev se je marsikaj spremenilo na japonskem. Eh, in eh, mislim, da je tudi to nekaj, kar moramo upoštevati na tej predstavitvi in da bi morali glede na zadnje eh, podatke in informacije razmišljati tudi o tem. Eh, torej, Vemo, da so tudi eh, drugi voditelji po svetu sprejeli zaveze o zmanjševanju emisij CO2. Sprejeti bi dogovor, da se omeji globalno segrevanje na dve stopinji in zmanjševanje emisij CO2 postaja vse bolj konkurenčno, tako rekoč. In eh, glede na to, kaj se dogaja po svetu, eh, uh, se moramo vprašati, ali je že upravičeno, da Evropska unija sprejme nadaljne enostranske zaveze. Uh, na svetu je bila sprejeta odločitev, da bi prišli na 30 odstotkov, če bodo druge velesile po svetu sprejele ustrezne odločitve. Eh, poročilo komisije v zvezi z povečanjem, povišanjem ciljev zmanjševanja uh, emisij CO2 strani komisije in pa uh, uh, poročili gospoda Ekota in gospe Jordan Cizel, ki je ni in se opravičuje za odsotnost. Torej, na podlagi teh poročil bomo videli, ali so pogoji pravi in s kakšnimi instrumenti bi se lahko odmaknili od 20 odstotkov proti 30. Za Eh, pred eh, časom je komisarka Hedegard predstavila načrte do leta 2050. Eh, tudi komisar Oettinger je predstavil načrte za povečevanje energetske učinkovitosti in oba komisarja sta prišla do sklepa, da bo energetska učinkovitost ključna za doseganje naših zastavljenih ciljev in tudi za prehod na bolj ambiciozne cilje komisija eh, je zato tudi upoštevala zadnje predloge, ki so bili podani na tem, eh, torej strani komisarjev. Eh, v imenu Romana Jordan bi izpostavila tri točke, ki jih je podarila v mnenju odbora ITRE, ki ga je pripravila. Eh, najprej povdarja, da je potrebno pozdraviti povdarek na eh, dolgoročni viziji, eh, da je to bolje, kot da se osredotočamo na cilje leta 2020. Drugič izpostavila je, da nadaljevanje, nadaljno zmanjševanje eh, emisij je potrebno doseči preko ustreznih pobud in ne preko dodatnih zakonodajnih ukrepov. Eh, naslednji večletni finančni okvir mora zato vsebovati prave prednostne naloge in mora namenjati več sredstev za raziskave in inovacije in mora eh, s temi sredstvi je potrebno tudi spodbuditi uporabo kohezijskih sredstev za ukrepe na področju energetske učinkovitosti, eh, kot je naprimer obnova stavb in tako dalje. Toliko torej. Eh, z moje strani eh, prve uvodne pripombe povedala sem, kaj je zapisano v mnenju odbora ITRE. In zdaj bom kar takoj predala besedo kolegu Matijasu Groteju. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, tudi z moje strani. E, najprej dobro jutro vsem. Pred nami je danes pomembna tema, namreč kako naj se Evropska unija v prihodnjih letih vede na področju podnebne politike. Leta 2008 smo sprejeli ambiciozne sklepe v okviru podnebno-energetskega svežnja, ki še vedno velja. Zmanjšanje emisij za CO2 eh, je bilo eh, sprijeto. In če bodo eh, Evrop, svetovne vele sile sodelovale, je Evropa pripravljena prejiti na 30 odstotno zmanjšanje. Eh, na podnebni konferenci v Kopenhavnu in tudi v Cancunu eh, smo zelo uh, trezno ugotovili, da se stvari po svetu še ne spreminjajo, vendar pa istočasno je prišlo do finančne in gospodarske krize, zaradi katere je uh, gospodarstvo in uh, industrija uh, veliko pretrpela. Uh, počasi se stvari normalizirajo, ampak mislim, da oživitev še ni končana. In prejšnji teden smo dobili še eno novico, tri katastrofe na japonskem so se zgodile in moram reči, da si res ne želim, da bi kdaj v Evropi doživeli kakšno tako verižno reakcijo. E, ti dogodki na japonskem bodo tudi imeli daljnosežne posledice za eh, razpravo v Evropski uniji. Eh, komisarja smo včeraj in predvčerajšnjem eh, gostili v različnih odborih in eh, hitro, zelo dobro se je odzval in izvajajo se že analize tega, kako bomo prilagodili svoje stališče v prihodnjih mesecih in letih. Danes je pomembno, da z našimi gosti eh, ugotovimo, kakšen eh, učinek ima selitev virov CO2. Kajti evropska industrija na globalni ravni konkurira drugim industrijam in če Evropa enostransko sprejema ostrejšo zakonodajo na podnebnem področju, uh, Eh, se je potrebno vprašati, kako to vpliva na evropsko konkurenčnost, kakšen učinek ima zaostritev podnebne zakonodaje eh, in eh, kakšno, kakšen signal s tem pošiljamo drugim konkurentom. Je to smiselno, ni smiselno ali je resnica nekje vmes? Na katerih področjih lahko Evropa je bolj ambiciozna, ne da bi ogrozila svojo konkurenčnost? Eh, ali je smiselno povišati cilje glede obnovljivih virov energije, naprimer na 40 odstotkov pri proizvodnji elektrike. Eh, to bi bilo tehnično uresničljivo, vendar pa kakšne posledice bi to imelo v eh, celotnem gospodarstvu. Seveda je potrebno obravnavati tudi ekološko komponento, kakšen učinek bi imelo, če bi Evropa na tem področju delovala enostransko in kakšne ekološke posledice bi to imelo. Bi to sploh bilo učinkovito, kako velik bi bil učinek. To so vprašanja, ki si jih je potrebno zastaviti. In ob eh, koncu vsega skupaj, torej nekje junija, um, bo parlament sprejel poročilo na lastno pobudo. In eh, seveda lahko tako poročilo sprejmemo tudi v zelo eh, bojevitem glasovanju, vendar pa mislim, da to vrstno poročilo, tako sprejeto poročilo na lastno pobudo ne bi bilo zelo učinkovito. Eh, na ta način ne bi bili verodostojni pri drugih institucijah, kajti parlament ima dožnost upoštevati obe strani, ekološko, okoljsko stran in eh, konkurenčnost. Eh, oboje je potrebno analizirati in eh, to lahko rečem kolegi Goebbelsu. 2008 smo dolgo razpravljali o energetsko podnebnem svežnju in sprejeli smo ga potem v prvi obravnavi. Parlament je ostrajal pri svojih eh, pravicah. To je sicer eh, pustilo uh, grenak preokus pri številnih kolegih in uh, zato moramo stvari eh, zelo podrobno analizirati, kajti mi smo tisti, ki moramo te stvari zagovarjati tudi pred voljivci v svojih volilnih okrožjih in če spremamo določene, določene odločitve, moramo stati za njimi. Ne moramo se zagovarjati na to, da je to sprejela druga polovica parlamenta ali ena ali. Uh, da so pač za to bili odgovorni drugi. Prav zato je pomembno, da si vzamemo dovolj časa za analizo in eh, ravno zato je tako pomembna današnja javna predstavitev, na kateri gostimo številne pomembne strokovnjake. Eh, veselim se že razprav in upam, da bo današnje dopolnje čim bolj plodno. Hvala. Najlepša hvala, Matijas. Zdaj pa dajem besedo tebi, Bas. Hvala, hvala Matijasu za uh, uvod. Uh, Naj se najprej predstavim. Imi je Bas Eichhardt, sem poročevalec za odbor Envi. In po javni predstavitvi, ki smo jo imeli v odboru Envi skupaj z Romano Jordan Cizel in uh, tudi glede na to, da imamo zdaj to javno predstavitev tukaj v odboru ITRE, uh, Torej vse to kaže, da vprašanje zviševanja ciljev ni samo okoljsko vprašanje, kot je povedal Matijas. V vedno večji meri gre tukaj tudi za vprašanje eh, industrije. In eh, tudi za me kot pročevalca v odboru ENU je zelo pomembno, da dobro sodelujemo z odborom ITRE in da oblikujemo poročilo, ki bo poštevalo tako okoljske argumente kot eh, industrijske in gospodarske instrumente. Eh, ko se sprašujemo, ali eh, sprejeti bolj ambiciozne cilje. Eh, tudi kar zdaj v strukturo sporočila, sem se o tem posvetovala z Romano Jordan Cizel in obstajajo eh, jasni razlogi, zakaj bi morali sprejeti više emisijske cilje. Komisija je že maja lani predstavila svoje sporočilo in v njem je eh, jasno povedala, da če želimo biti stroškovno učinkoviti in če želimo uresničevati dolgoročne cilje, 20 eh, odstotkov do leta 2020 ne bo dovolj. Sam sem eh, na podlagi tega prišel do sklepa, da je potrebno eh, povišati cilje na 30 odstotkov. In uh, glavni argumenti izhajajo pravzaprav iz znanstvenih argumentov. Na podnebnem področju je jasno, da če želimo omejiti segrevanje na dve stopinji in če želimo delovati odgovorno kot Evropska unija, potem 30 odstotkov predstavlja šele prvi korak pri doseganju teh ciljev. Eh, tudi na časovnici komisije, ki je bila Eh, objavljen na začetku marca, je to izpostavljeno. Če želimo biti stroškovno učinkoviti in doseči svoje cilje do leta 2050, potem moramo zastaviti vsi bolj ambiciozne cilje od zgolj 20 odstotkov. In tu je eh, pomembno za, eh, ta, za naš odbor. Ampak, če pogledamo industrijsko plat, kakšni so argumenti tukaj, zakaj sprejeti bolj ambiciozne cilje? Eden od ključnih argumentov je, da da povišanje ciljev z 20 na 30 odstotkov eh, pomeni 40 milijard evrov manj uvoza nafte. In to je bilo zračunano na podlagi cene nafte 88 evrov, eh, oziroma 88 del, dolarjev na soček. Vemo, da je cena zdaj preko 100 dolarjev in da bo verjetno tudi ostala na tej ravni. Torej, više, ko je cena nafte, Eh, več eh, gospodarskih koristi bomo poželi s tem, če bomo bolj ambiciozno ravnali pri emisijah. Eh, tisto, o čemer se danes želimo govoriti, je, da obstaja nekaj ključnih vprašanj, kako priti do naših ciljev. Imamo sektor ETS, sektor izven ETS. ETS bo igral pomembno vlogo in zelo me veseli, da imamo v današnji uh, Eh, predstavitvi poseben del, ko bomo govorili o inovacijah, raziskavah, eh, razvoju, kajti eh, to potrebujemo zato, da bomo upoštevali in uresničevali nizko oglične tehnologije. Istočasno pa, če ne bo prišlo do naložb v te tehnologije, če se ne bodo te tehnologije pocenile in na ta način prinesle nižjih emisij, potem Eh, ne bomo mogli reči, da je naša politika uravnotežena in raziskave in razvoj bodo tukaj ključnega pomena. Potem energetska učinkovitost. Če si pogledate časovnico komisije, je jasno zapisano, če dosežemo cilj 20 odstotkov energetske učinkovitosti do leta 2020, eh, smo že zmanjšali emisije za 25 odstotkov, torej smo že presegli 20 odstotkov, če uresničimo vse zastavljene cilje. Eh, Eh, veliko, zelo najpomembnejše vprašanje tukaj pa je, kako bomo to uresničili. Mi kot parlament z široko večino zahtevamo zavezujoče eh, cilje pod vodstvom eh, gospoda Bencna, ki je svojem poročilu jasno zapisal, da potrebujemo zavezujoče cilje na področju energetske učinkovitosti. Če pa pogledate načrte komisije vidite, da zaenkrat ne vsebujejo zavezujočih ukrepov in to je ključno vprašanje, o katerem se moramo pogovarjati. In eh, tudi zato me veseli, da je tudi energetska učinkovitost ena od pomembnih tem na dnevnem redu. Torej gre za to, kako zagotoviti, da bomo uresničevali potencijal zavrčevanja z energijo, ki obstaja, kako okrepiti eh, stališče komisije, kajte energetska učinkovitost je ključno vprašanje. Eh, seveda, in s tem zaključujem, eh, zelo se strinjam z Matijasom, ki pravi, da konec koncev ne želimo neke bitke, kjer bo 50 odstotkov parlamenta za neko stališče, 50 odstotkov pa proti. Ampak bodimo jasni, če pravimo, energetska učinkovitost je tako pomembna in če želimo uresničiti te cilje, bomo morali prilagoditi določene cilje v sektorjih izven ETS. Eh, če pogledamo eh, cilje za posamezne države. Kajti, če teh ciljev ne bomo prilagodili, potem eh, bodo dosežki pri zmanjševanju emisij prispevali samo k večjemu trgovanju z emisijskimi certifikati, ne pa k nižjim emisijam. Torej, energetska učinkovitost je ključna, ampak seveda moramo tudi temu prilagoditi svoje politike in tudi to je pomemben vidik, o katerem moramo razpravljati. Komisija je zelo zadržana in um, okleva pri tem, ampak mislim, da lahko zahtevamo od komisije, da pripravi bolj uh, ambiciozne načrte. Energetska učinkovitost v tesni povezavi z finančno perspektivo perspektivo. Eh, kajti tukaj je veliko potencijala, predvsem v Srednji Evropi in to moramo potem povezati z razpravo o finančni perspektivi, ki je tudi v teku tukaj v Eh, Bruslu. Torej, tudi kar zdeva ETS, moramo doseči več na področju energetske učinkovitosti in zagotoviti, da imamo ustrezno ceno oglika, tako da bodo nove tehnologije, ki nas bodo pripeljale v novo gospodarstvo, podprte tudi s temi cenovnimi eh, spodbudami. Eh, mislim pa, da je zelo pomembno, da prisluhnemo eh, današnjim uh, gostom, našim strokovnjakom in na podlagi tega uh, upam, da bomo uh, uspeli pripraviti poročilo, ki bo dobilo široko večino in da bomo imeli tudi jasen signal za prihodne, uh, kar zadeva naše nove podnebne cilje in tudi kar zadeva naše nove industrijske cilje. Hvala. Uh, uh, Najlepša hvala za to zelo jasno predstavitev tega, zakaj gre. In uh, zelo nas veseli, da imamo toliko različnih javnih predstavitev z različnimi zasedbami, kjer se lahko dotaknemo različnih vidikov tega vprašanja. Eh, zdaj pa je z nami predstavnica komisije. Izvolite. Najlepša hvala in hvala za povabilo, da se pridružim današnjim razpravom. Če mi dovolite, bi vam v nekaj minutah podala nekaj eh, podatkov o načrtih za energetsko učinkovitost, ki jih je komisija prijela, sprejela prejšnji teden. To je bilo seveda sprejeto istočasno. Eh, s poročilom o nizkogličnem gospodarstvu 2050. To je seveda zato, ker sta obe področji tesno povezani. Uh, In rekla bi celo, da uresničevanje ciljev energetske učinkovitosti do leta 2020 je ključ do zagotavljanja nizkoogličnega gospodarstva leta 2050 in to nam bo pomagalo, da bomo presegli naš cilj 20 odstotkov do leta 2020. In to je tudi zapisano v dokumentu. Če bomo uresničili svoje cilje na področju energetske učinkovitosti, bo to pomenilo 25 odstotkov zmanjšanje emisij 25 odstotno zmanjšanje emisij CO2 kot posledico. E, trenutno, ko govorimo toliko o energetiki, o virih in, in tukaj se strinjam s prejšnjim govornikom, je najvarnejši in eh, najboljši način eh, pridobivanja energije ta, da imamo na voljo energijo, ki jo ne porabimo. In to je, Eh, temelj naše filozofije in na ta način bomo tudi bistveno prispevali k našim eh, podnebnim ciljem, pa tudi k našim gospodarskim ciljem. Kajti industrija, ki je učinkovita, je tudi konkurenčna in kjer potrošniki lahko imajo. Uh, koristi od učinkovitosti, imajo tudi koristi od dobrih proizvodov, torej gre za zelo pomembno podnebno in tudi gospodarsko sporočilo. Načrt za energetsko učinkovitost, ki je bil sprejet prejšnji teden, zastavlja usmeritev eh, na poti do leta 2020 na področju energetske učinkovitosti, vendar pa. Tukaj se ne želimo omeniti, omejiti na to časovno obdobje, kajti pravzaprav tukaj že zastavljamo usmeritev do leta 2005. Seveda je eh, tukaj pomembno, da si zastavimo dolgoročno pot. Tukaj vse skupaj temelji na sprejetih ukrepih eh, iz leta 2006 in na vsem, kar je bilo pravzaprav sprijeto od eh, tedaj. Tukaj govorim predvsem o direktivi o storitvah in direktivi o zgradbah, ki je bila sprijeta prejš eh, lani. A, ampak tu je še nekaj drugih zadev. Na nekaj stvari bi vas eh, opozorila oziroma. Eh, Eh, moram povedati, da zaenkrat ne predvidimo zavezujočega cilja 20 odstotkov za države članice. Eh, smo pa zauzeli eh, dvojni pristop v pogovorih z državami članicami. Kot del strategije Evropa 2020, Evropski semester omogoča državam, da predložijo svoje nacionalne reformne načrte. To bodo države storile aprila prihodnji mesec in kot del teh nacionalnih programov. E, imajo države članice tudi možnost predstaviti svoje nacionalne cilje e, kot odziv na pet ciljev e, iz strategije 2020 in to vključuje tudi zmanjševanje toplogrednih emisij in s tem povezane cilje, vključno z 20 odstotkom energetskega varčevanja oziroma energetske učinkovitosti. Eh, tukaj eh, je veliko vprašanj o tem, kaj je to, kaj ne bi to pomenilo. Jasno je, da govorimo o primarni eh, proizvodni energije in upam, da smo s tem razčistili, kaj ta cilj pravzaprav pomeni. Trenutno delamo na podlagi indikativnih ciljev držav članic in komisija pravi, da bo leta 2013 ponovno preučila dosežen napredek in se na to odzvala z zavezujočimi cilji za države članice, če bo to potrebno. Glede na to, da trenutno ni zavezujočih ciljev, kajti morali smo se odločiti, ali bomo imeli zavezujoče cilje ali zavezujoče ukrepe. Um, in eh, ta uh, načrt vsebuje uh, resne zavezujoče ukrepe. Uh, In eh, to je tukaj eh, ključno. To so ukrepi, ki bodo sprejeti v okviru zakonodajnih besedil, ki bodo sprejeta v prihodnjih mesecih. To so ukrepi, ki bodo unesli cilje za javni sektor. Eh, želimo pospešiti obnovo javnih zgradb. Ravno tako smo uh, navedli uh, ključne elemente pravil javnega naročanja, sploh glede na to, da eh, javni sektor predstavlja velik del gospodarstva v vseh državah. Energetska učinkovitost je eh, ključen kriterij, oziroma naj bi bil ključen kriterij pri eh, javnih naročilih za blago in storitve. Potem drugo področje, kjer imamo zavezujoče ukrepe je povezano z vrčevanjem pri javnih eh, storitvah. Zakaj smo se za to odločili? Na podlagi dejanskih izkušenj iz petih držav članic smo videli, da ta mehanizem deluje. Eh, regulirali smo trg in videli smo, da je to prineslo rezultate. Ampak, kar je še bolj pomembno, energetska učinkovitost je nekaj, kar eh, zadeva vse. Vsakdo je akter na tem področju. Še posebej to velja za potrošnike in za ljudi, ki živijo v svojih stanovanjih, v pisarnah in tako dalje. Ampak. Um, uh, izziv je, kako uh, vključiti vse te ljudi. In zato so uh, javna podjetja ponudniki energije bistveni, kajti oni so tisti, ki so v stiku z vsemi temi ljudmi in zato eh, se je ta pristop izkazal za najbolj učinkovitega, hkrati pa je to pomemben eh, most, preko katerega se lahko povežemo s tako raznolikimi skupinami ljudi po svetu, ker je seveda trg reguliranje tudi lažje tam eh, postavljati standarde in postavljati zahteve. In pa še tretjič, ključno področje, to so emisije. Imamo seveda direktivo o emisijah, del tega je tudi zahteva po uporabi najboljše razpoložljive tehnologije. E, to je relativno novo, e, ampak vendarle se je dokaj dobro obneslo in uporaba najboljše razpoložljive tehnologije, kar je eh, predpogoj za odobritev kakršne koli eh, zmogljivosti za pridobivanje energije. To je ključno, ne samo zdaj v času, ko razvijamo nove eh, zmogljivosti, ampak bi moralo to veljati tudi za kakršno koli obnovo obstoječih zmogljivosti. Res je, da je to področje nekoliko problematično in nekaj, kar je morda nekoliko vprašljivo, je, da v številnih primerjih ta zahteva po najboljši razpoložljivi tehnologiji uh, uh, je, uh, torej, lahko pride do odstopanja od tega na tistih področjih, ki so del ETS. Uh, morda se zdi, da eh, gre za dvojne standarde, cilji niso posebno enaki, se pa med seboj dopolnjujejo in izjema oziroma odstopanje za eh, energije, ki je del ETS od eh, ciljev za energetsko učinkovitost, eh, zato ni tako eh, sporna. S tem je. Eh, povezano tudi vprašanje ogrevanja, ogrevanja eh, zgrad, ki jih vidimo tukaj, vaših stanovanj, mojega stanovanja. To predstavlja 40 odstotkov energije, ki jo porabimo v Evropi. To je eh, največja poraba pravzaprav energije v Evropski uniji in to je ključno področje, ki se ga moramo loči, lotiti. Tega se moramo lotiti na različne načine. Eh, najpomembnejši mehanizem, ki ga lahko uporabimo, je, da zagotovimo, da je ovoj zgradbe učinkovit. E, to zahtevo je seveda bistveno laže uresničevati za nove zgradbe, kjer e, to ne predstavlja tako velikega stroška, ampak glavni izziv je seveda, kako se tega lotiti pri obstoječih zgradbah. E, Eh, poglejte skozi okno, te stavbe verjetno tam stojijo že 80 ali 100 let in vprašanje je, kaj narediti, kako zagotoviti, da bodo te zgradbe, ta stanovanja eh, dejansko dobro izolirana. In to je seveda zelo drago, zelo drago je to storiti, ampak je bistveno. In tukaj moramo razmišljati o tem, kako mobilizirati sredstva. In tukaj govorimo o ogromnih zneskih, ki presegajo eh, vse, o čemer govorimo v okviru finančnih perspektiv. Eh, torej, v okviru tega ne moremo eh, zagotoviti vseh sredstev, lahko pa ponudimo določene podporne ukrepe z uporabo kohezijskih skladov, strukturnih skladov, Eh, lahko se usmerimo tudi v to vrstne izdatke in na decentraliziran način podpiramo uh, obnovo oziroma izboljšavo obstoječih zgradb. Upamo, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnje. Pa še eno področje, če se vrnemo na javni uh, sektor, se tukaj zastavlja vprašanje, uh, Eh, stroškov za obnovo zgrad, sploh zdaj, ko so pr proračuni zelo omejeni. V tem kontekstu eh, želimo eh, podpreti pogodbe Eh, na podlagi energetske učinkovitosti to pomeni, da se eh, določeno delo naroči pod izvajalcu, ki to izvede, potem pa je pravzaprav plačan iz prihranka energije, ki je posledica prenove. Eh, tukaj imamo težavo, ker pač tukaj težko govorimo o 10 ali 15 letnih pogodbah in pa tudi nacionalna računovodska pravila so tukaj uh, problematična. Torej tudi nacionalna računovodska pravila moramo tukaj eh, izboljšati, zato da bomo omogočili to vrstne pogodbe. Ampak predvsem je potrebno povečati ozaveščenost o tej eh, možnosti, kajti gre za način, kako lahko financiramo številne naložbe, ki so potrebne. Uh, In pa še eh, zadnja zadeva tukaj, najlepša hvala parlamentu in tudi svetu, ki uporabljata zadnji del sredstev iz eh, oživitvenega paketa za energetsko učinkovitost. Eh, v tem mesecu bomo sprejeli dogovor z Evropsko investicijsko banko, ki eh, podpira ta sklad, dodaja svoja sredstva in trenutno potekajo razprave še z dvema bankama, ki naj bi se pridružili temu skladu in upamo, da bomo na ta način dosegli tak učinek, kot smo si zastavili. Uh, upamo, da bomo govorili v skladu od 500 do 700 milijonov za namen energetske učinkovitosti. S tem bomo podprli tudi lokalne oblasti uh, pri uresničevanju njihovih prizadevanj. Uh, Eh, torej, v načrtu je sicer še marsikaj drugega, ampak želela sem podati kratek pregled eh, tega, kako poskušamo zediniti podnebne cilje in eh, gospodarske cilje in upam, da bomo k temu primemno prispevali tudi z energetsko učinkovitostjo. Najlepša hvala, hvala za to. Eh, predstavitev, ki je vsebovala res eh, številne različne vidike in različne pristope k reševanju teh problemov. Po eni strani podnebne spremembe, po drugi strani pa gospodarska vprašanja, kaj je potrebno storiti, eh, kako to storiti eh, v luči financiranja in industrije in tako dalje. Torej, naj vas opomnim, da obravnavamo tudi dosje, ki je deloma povezan s tem, o čemer eh, govorimo. In sicer govorimo o prednostnih nalogah pri energetski infrastrukturi v Evropi. Eh, tu ne gre samo za infrastrukturo za prenos eh, različnih oblik energije, ampak so tukaj povezana tudi s tem distribucijska omrežja in tukaj ima pomembno vlogo pametna omrežja. Eh, in to je potrebno upoštevati, kajti, ko govorimo o energetski učinkovitosti, je to ključno vprašanje. Imamo težave z gradbami, izolacijo, eh, ovoji in tako dalje, eh, ampak imamo tudi težave z vnašanjem obnovljive energije v omrežje, imamo težave s tehnologijami za električna vozila. imamo energetsko učinkovitost na ravni samih potrošnikov in za vse to potrebujemo pametna o, omrežja. Zato so ta vprašanja danes zelo tesno povezana in mislim, da se komisija tega zavedati, tega se moramo zavedati tudi mi. To bo pomenilo, da potrebujemo veliko nalož, potrebujemo pa tudi regulativni okvir, da bomo ustvarili pogoje za te naložbe v prihodnje. Torej, eh, res energetska učinkovitost je tukaj poglavitni cilj. Toliko so, torej samo kot komentar, ki ga lahko dodam eh, temu, kar je bilo povedanega. Zdaj pa uh, odpiram uh, možnost tudi za vaše komentarje in raz, za razpravo. Za besedo je prosila kolegica Ek, potem kolega Benson. Okay. Uh, <clears throat> uh, Hvala lepa. Zahvaljujem se gospi Doneli. Uh, in seveda tudi kolegom za zanimive predstavitve. Najprej naj povem, da sem vesela, da je komisija končno razumela svežen za oživitev, kakor ga je razumel tudi parlament. Dobro je, da smo prihranili nekaj denarja za energetsko učinkovitost in pa za manjše državljanske programe v tem velikem znesku denarja. Komisija je bila najprej proti temu. Sedaj pa je jasno, da je ta denar lahko tukaj zelo koristen. Mislim, da bomo v zadnjih mesecih imeli še več denarja na razpolago, tako da bomo lahko porabili vse, vse znesek, ki je bil predviden za ta sklad in nič ni ne bo ostalo neporabljeno. V glavnem mislim, da bi lahko na uspeh te teme nazdravili. Kar se tiče energetske učinkovitosti, srečala sem se z Eurolektik in njih zelo skrbi, da bo naš pristop k tej temi razdrobil trg. Niso proti tarči 30 odstotkov, ampak kot vedno želijo predvidljivo napoved tega, kar je potrebno storiti. Torej, ko ste vi izbrali to delovno metodo, kako boste poskrbeli, da trg ne bo razdrobljen, glede na to, da se je v državah članicah postavilo raznolike in zahtevne standarde, ko gre za energetske trge, ki smo jih vzpostavili. To je problem, da nimamo jasnih enotnih ciljev, niti evropskih ciljev. Gre za razdrobljene cilje, cilji so pa razdeljeni po različnih sektorjih in celo po nacionalnih sektorjih so razporejeni. In to mislim, da ne prispeva k naši konkurenčnosti. Tretje vprašanje. Kaj boste naredili z soproizvodnjo toplote in elektrike? To se je ponekod izkazalo za zelo koristno. Eh, tudi ko gre za mm, tri generacije, torej hlajenje, ogrevanje in pa elektrika. Installed, but... Potem pa še vprašanje posameznih števcih. Ti bi naj bili inštalirani, ampak eh, tukaj nam manjka ta komponenta cene. To je del koncepta pametnih omrežij. Potrošnik bi lahko imel izbiro, da izbere med zeleno in pasivo elektriko, da vidi, koliko porabi. Nekatere države, naprimer Enel, pa želijo imeti tudi eh, sistem eh, barv semaforja, torej rdeča luč za zelo visoke cene in pa zelena luč za nižje cene. ko bodo instalirani ti švenc, eh, števci, boste videli, da bo do te fluktuacije pri cenah veliko manjše in uh, to bo tudi v korist naših potrošnikov. To je moje vprašanje. Hvala. Predsedujoč, še nima mikrofona vklopljenega. Hvala lepa. Najprej hvala gospe Donali, da je prišla na današnjo sejo in zahvaljujem se za njene pripombe o energetski učinkovitosti, ki je ključnega pomena za to, da dosežemo cilje za leto 2020. Imamo vprašanje v zvezi z 500 do 600 milijoni evrov. To se morda ti velik znesek, eh, ampak vemo, da potrebujemo veliko denarja, če želimo doseči to, kar smo si zadali kako bo komisija porabila ta denar. Ali lahko podate nekaj več pojasnil o tem, oziroma ali potrebujete ideje glede tega, kako ta denar porabiti? Hvala, Ben, sedaj pa Bas. Hvala lepa in hvala za uh, uvodne besede o energetski očinkovitosti in hvala govornici, da je poudarila pomen energetske učinkovitosti, ampak imam vprašanje. Raziskave kažejo, da um, Evropska unija ne dosega ciljev glede energetske očekovitosti. Morda bomo dosegli 9 odstotkov do leta 2020, ne pa 20 odstotkov. Um, sedaj sem bral vaš načrt za energetsko očekovitost, ki se več ne, zanim, ne imenuje akcijski načrt za energetsko očekovitost. To je zanimiva sprememba. Uh, In uh, ni mi bilo popolnoma jasno, kaj nameravate prilagoditi v naslednjih letih. In tukaj ne govorim o javnih naročilih, uh, o javnih stavbah, to je sicer lepo in prav, ampak uh, jasno je, da večina stavb ni javnih stavb. Dobro, da to počnemo v zvezi z javnimi stavbami, ampak niso vse stavbe javne. Kaj boste predlagali za naslednje obdobje, da bi zagotovili, da bo ta cilj 20 odstotkov bolj dosegljiv? da ne bomo imeli samo 9 odstotkov. Če bomo čakali do leta 2013 in bomo še potem analizirali naše izpolnjevanje ciljev, bomo morda leta 2013 zaključili, da moramo sprejeti bolj agresivne politike. Te pa ne bodo mogle biti sprejete pred leto 2014, takrat bodo nove volitve in bomo imeli nov parlament in novo komisijo, In eh, zato bo nastopilo že leto 2015 ali 2016, ko bomo imeli novo zakonodajo. In potem nam bo postalo samo pet let za dosego ciljev za leto 2020 za tako ključne dejavnike, ki prispevajo podnebnim spremembam. Zagotoviti moramo, da ne bomo odlagali nobenih ključnih politik do leta 2016. Kajti, če bomo to naredili, potem eh, lahko vemo, da je 20 odstotkov leta 2020 samo teoretični cilj in ne nekaj, kar nam bo resnično uspelo doseči. Hvala, Eliceso. Hvala, hvala odboru, da je organiziral to zanimivo razpravo. Vsi tisti, ki jih zanimiva energija, so tukaj. Imam kar nekaj vprašanj najprej. Gospa Donali, vi ste povedali, da, da je neporabljena energija najcenejša. Sama se s tem ne strinjam, kajti instalacije, ki jih je potrebno postaviti za to, da bi prišli do te točke, da več ne bi porabili energijo, eh, to bi pomenilo vsaj deset let investicij. Zato eh, ne moremo reči, da je ta elektrika najcenejša. Najcenejša je, ko preden postavimo instalacijo. Instalacija oziroma strošek instalacije pa se redko povrne v desetih letih. No, ko enkrat izgradimo instalacije, je pa seveda ta energija naj, najcenejša. Zanima me, kako je z profesionalno izobrazbo na področju nizkooglične industrije. Uh, vsaka majhna srednja velika, vsako majhna srednja velika podjetje bi moralo imeti, no, mora imeti računovodjo, zato da ve, kako lahko upravlja svoje finance. Nimajo pa strokovnjake za energijo, ki bi jim lahko povedal, na kak način bi lahko najbolje prihranili energijo. Dokler podjetja ne bodo imeli takšnega svetovalca, v večini primerov ne vedo, kaj je potrebno storiti. Zato mislim, da bi morali poskrbeti za Um, bazen izobraženih strokovnjakov in za razvoj teh veščin po celotni Evropi. Potem naj opozorim, na to, tudi, naj opozorim tudi na to, da obstaja nedoslednost v Evropski uniji na področju energetske učinkovitosti. V nekaterih uh, državah je energetska učinkovitost zelo pomembna, druge ne. Um, In eh, to je verjetno naša največja naloga, da zagotovimo konsistenco oziroma doslednost med državami članicami. Nažalost, moja država tudi ne polaga veliko pomena na to. No, eh, tudi eh, dobro, tem, ne bomo razpravljali o tem, da bo na energetski trg vplivala tudi potres na japonskem in pa ustaje v Severni Afriki. Ampak rada bi pa omenila ACER. O zanima me, kaj menite, kaj bi lahko naredila ta agencija na tem svojem strokovnem področju. Hvala lepa. Veliko je bilo razprav o energetski učinkovitosti in o podnebni politiki. In to, kar je zanimivo pri, tem, pri tej predstavitvi, je to, da tukaj združujemo podnebje in energetsko politiko, to vse skupaj združujemo z, in, eh, z industrijsko politiko. Zato postavljam vprašanje vam in pa drugim govornikom. Upam, da bom slišala več o učinkih naše, naših politik na industrijo. Vsi smo soočeni z eh, industrijskimi podjetji, z lobisti in tako naprej. Tisti, ki pravijo, da je naša politika uničujoča za njih, In mene zanima, če imamo kakšne konkretne podatke ali raziskave, ki bi pričale o tem, v kolikšni meri ta podjetja resnično pod narekovaji trpijo ali imajo probleme samo zato, ker se morajo ponovno organizirati oziroma ali je to nek pomemben gospodarski dejavnik, zaradi katerega bi ta podjetja lahko zapustila Evropo. No, včeraj je Lena Ek govorila o tem, da Evropa ni mesto, ki bi bilo najbolj primerno za investicije. Investitori se odločajo za druge države in za druge um, kontinente. Ali je tudi to posledica naše energetske in pa uh, podnebne politike oziroma ali za to obstajajo drugi razlogi? Vemo, da so plače tukaj više kot v Kitajski in tako naprej. Se pravi, obstajajo tudi uh, Eh, drugi razlogi, ampak vseeno zanima me vpliv teh politik na ta pojav. Mislim, da bi lahko naredili raziskavo med vodilnimi industrijskimi podjetji, zato da bi vedeli, kaj menijo oni glede tega, kakšne so posledice za njih in pod kakšnimi pogoji bi se odločili za selitev svoje proizvodnje iz Evrope v tretje države. Tiste države, ki imajo veliko tujega kapitala. Morda tukaj nimajo težav, ampak tiste države, ki šele odpirajo svoje trge za tuje investicije, uh, Za te države je pa to zelo pomembno. Hvala lepa, Karl-Heinz Florenc. Eh, Hvala lepa. Dobro je, da smo danes organizirali to predstavitev in da smo povabili tudi tiste, če lahko rečem, skrajneže iz odbora za okolje. Eh, gospoda Ajkota pri njegovih stališčih podpiram, čeprav smo iz različnih političnih struj, ampak ločevanje omrežji in pa proizvodnje, to je pomembno. Pri vseh problemih je ravno to naša možnost. In uh, sam tudi ne bi na vse skupaj gledal tako črno-belo, češ, da želimo dražjo energijo, da želimo eh, manj izpustov CO2 in da s tem. Uh, slabšamo položaj naših trgov. Mislim, da obstaja tudi srednja pot. Zav spodbujati moramo zavest, da vstopamo v novo obdobje gospodarske politike in to moramo razumeti kot možnost in ne kot kazen. Živim v zvezdni deželi. katere soseda ima veliko proizvodnjo veterne energije, Um, Nemčija sicer nima toliko veterne energije, ampak veliko tudi izvaža energije, tudi v Kitajsko. Tam se ustvarjajo delovna mesta in tam se skrbi za ločevanje proizvodnje in pa omrežje. No, pa se vprašamo, kako lahko spodbujamo ta sektor. Mislim, da Nemčija ima tukaj nekaj dobrih pristopov, tudi nekaj napak smo naredili, to je jasno, ampak nekaj je gotovo. Leta in leta smo v proračunih naših zvezdnih dežel dali na razpolago denar, ki sploh ni bil porabljen za obnovljive vire energije. In to ne zato, ker mi ne bi bili osveščeni, in to zato, ker nismo bili dovolj osveščeni, ne razumemo, da neprimerno obravnavanje surovin pomeni posledice za naše prihodnje generacije. Tako je. In če si ogledamo naprimer hiše v Bruslu, potem se lahko kar zgrozite, čeprav to mesto imam zelo rad, ampak kar zgrozim se spričo tega, kako ravnajo za energijo in kako malo osveščenosti je tukaj. Um, tukaj seveda niso kri, kriva okna, ampak krivi so tisti, ki so takšna okna inštalirali. Zato apeliram na komisijo, naj se osredotoči predvsem na kampanje osveščanja. No, ampak. Um, ko pa slišim kolegico iz skupine socialistov, ki želi, da bi vsako majhno in srednje veliko podjetje imeli svetovalca za energijo, eh, potem se mi zdi to korak predaleč. Imamo tudi okoljsko računovodstvo in točno vemo, koliko elektrike potrebujemo za proizvodnjo ene tone jekla. Se pravi, ta izobrazba na področju energije mora biti nekaj splošnega, dogajati se mora v vsakem sektorju, ne pa to, da bomo od zgoraj usilili nekega energetskega strokovnjaka, za katerega potem podjetja ne bodo imela denarja. Potem subvencije oziroma finančna podpora za obnovljive vire energije. Tukaj smo v zadnjih osmih tednih opazili, da posod slišimo o zakonih z, var, z varčevanjem za energijo. Aber es wird sicherlich nicht so kommen, dass hier ein paar verträumte Beamte in Brüssel den. Torej, tukaj, uh, ima Nemčija sedaj zakon za opinjanje energije v električna omrežja in uh, Nemčija je sprejela to zakonodajo, sedaj pa ji želi Brusel to preprečiti. In uh, ta predlog ni upeljala moja politična stranka, upeljala uh, jo je prejšnja vlada v Nemčiji, ampak vseeno, čeprav to ni moja stranka, se mi je to zdel dober predlog. Hvala lepa, zdaj pa še gospod Weber. Še koleg, medam za besed. Linijo OPN. Hvala lepa, gospod in gospodje. Torej, veliko smo povedali o ciljih za leto 2020, ampak naš ambiciozen cilj je to, da se nam pridružijo tudi druge države. Videli smo, kakšen, ne, kakšen neuspeh je bil Kopenhagen, američani, kitajci in pa indici te druge države so se pogajale med seboj, Evropska unija pa je morala čakati pred vrati. No, potem smo v Cancunu bili nekoliko bolj aktivni, vemo, kakšni so bili rezultati. E, torej, v bistvu smo samo uspeli doseči povdarek tega, da je omejitev ogrevanja na dve stopini e, cilj. Ampak kakorkoli, sedaj lahko nadaljujemo z našim delom. Sprejeli smo strategijo za 2020. Izpusti Evropske unije predstavlja približno 11 odstotkov celotnih svetovnih izpustov, 18 držav pa povzroča 80 odstotkov izpustov in eh, k tem državam spada samo ena država članica, to je Nemčija, ki je največja industrijska država v Evropi. Ali menite, da bomo s takšnim prispevkom k izpustom uspeli doseči, da se nam bodo pridružile druge države? Mi še vedno želimo mednarodno zavezujoč sporazum, ampak bojim se, da nam to ne bo nikoli uspelo. Namreč Kitajska se ne bo pustila upeti v ta okvir in prav tako to ne bodo naredile ZDA, pa tudi na druge države, Brazilija, Indija in tako naprej. Takšna je realnost. Tukaj sploh ni potrebno na dolgo in široko razpravljati. Vendar pa to ne pomeni, da si te države sploh ne prizadevajo. Kitajska je sedaj sprejela petletni načrt, ki ga je pozdravila včeraj tudi komisarka Hedegard. In Kitajska si že sedaj prizadeva za to, da bi omejila svoje izpuste CO2, da bi okrepila energetsko učinkovitost in tako naprej. In vse to so cilji, ki jih zasledujemo tudi mi. In druge države prav tako sledijo Kitajski. Kitajska je celo največji izvoznik veterne energije in pa um, energije iz uh, fotovoltaičnih celic. To pomeni, da je kitajska tehnologija verjetno učinkovitejša ali pa vsaj cenejša kot evropska tehnologija, s katero želimo uresničiti našo zeleno revolucijo. Ampak kaj počnemo tukaj v Evropi? Namesto, da bi si zastavili petletne načrte, vsi mi določamo cilje do leta 2050 in v Evropskem parlamentu govorimo o tem, ali želimo imeti 80 odstotkov ali 100 odstotkov iz obnovljivih virov energije. To se mi ne zdi smiselno. Leta 2050 nas, eh, ki smo sedaj tukaj sprejeli te cilje, sploh več ne bo leta 2050 za to, da bi lahko preverili, kaj se bo zgodilo z našimi eh, ambicioznimi cilji. Prav tako vemo, da bodo to dogodki na japonskem privedli do tega, da se bo zmanjšala količina proizvodnje energije iz jedrskih elektrarn. V Evropi se bo to prav gotovo zgodilo. In to pomeni, da se bodo izpusti CO2 v Evropski uniji spet zvišali. Tako da ne vem, kako bomo sedaj to vse skupaj uravnotežili. Seveda moramo investirati v obnovljive vire energije, ampak če sedaj govorimo o energetski učinkovitosti, se sprašujem, ali je sončna energija učinkovita energija. Danes prav gotovo ne. Ne v Nemčiji ali pa v državah, kot je moja. Ko imamo povprečno 800 ur sonca na leto, v Španiji ima 2000 ur sonca na leto, v Severni Afriki pa čez 2500 ur. Biti moramo realistični. Strinjam se s tem, če želimo investirati v energetsko učinkovitost, je to nekaj dobrega. In res je tudi to, da moramo obnoviti naše stavbe, ampak eh, to moramo narediti, resnično narediti, namesto tega, da investiramo naš denar v neke danosežne cilje. Torej, še enkrat, namesto tega, da si postavljamo vedno nove cilje, teoretične cilje, bi se morali prej osredotočiti na to, kar lahko naredimo že sedaj in pa v naslednjih petih letih. Hvala lepa. Naj vas spomnim na to, da imamo še eh, tri panele, to je uvodni panel, zato da prosim, da ste nekoliko krajši. Sedaj dajem besedo predstavnici komisije, gospe Doneli, potem bomo zaključili prvi panel oziroma uvodni panel in na to bomo prišli na prvi panel. Hvala lepa, hvala lepa za vsa vprašanja. Upam, da ne bom pozabila odgovoriti na nobeno vprašanje. Veliko vprašanje je bilo povezanih z načrtom za oživitev in pa kaj se dogaja z skladom, ki je bil predviden znotraj tega načrta. Sedaj finaliziramo veliko količino dokumentov skupaj z eh, tudi Luksemburgom, zato da bi vzpostavili Evropski investicijski sklad. To bomo sporočili tudi Evropski investicijski banki. Pripravili smo investicijske smernice in te predvidevajo osredotočenje na energetsko učinkovitost, obnovitev zgradb. In to je tudi sklad, ki bo podpiral lokalne oblasti torej vse skupaj usmerjeno v lokalne oblasti, v mesta, v, urbani, v urbana področja. Vsa, vse te skupnosti bodo dobile finančno podporo. Seveda lahko v zvezi s tem podam še več informacij, če koga to zanima. Potem še nekaj besed o industriji. Če se gledate analizo industrije v Evropi, lahko ugotovimo, da je evropska industrija imela v, da je bila energet, eh, v Evropi industrija najbolj učinkovita na področju energetske učinkovitosti. Eh, največ je bilo tudi prihrankov in to ni presenetljivo, kaj ti razumno je in pa Običajno je, da industrija skrbi tudi za prihranke, ampak industrijo bom razdelila v tri skupine. Imamo industrijo, ki, področju, ki deluje na področju proizvodnje, ki jo pokriva ETS, potem industrija, kjer imamo velika podjetja, ampak ne tako pomembna pri porabi energije. Eh, in pa potem eh, še majhna in srednja velika podjetja. Tista podjetja, ki proizvajajo energijo, so že povedala, da ETS ni najprimernejši inštrument za dosego energetske očinkovitosti. Potem velika podjetja, kjer je energija strošek, ampak ne glavni strošek. In na, eh, tukaj načrt uh, predvideva energetske revizije govorimo o tem, da želimo, da se ljudje zavedajo, koliko energija stane. Za majhne srednje velika podjetja pa ne predvidevamo takšnih revizij, tako, kajti v tem gospodarskem vzdušju to ne bi bilo smiselno. Ko, se, ko gre za informacije, pa gre spet za dva dela. Najprej želimo določiti industrijske proizvodne tipe ko gre za informiranje teh podjetij, želimo naprimer eh, pekarje obvestiti o tem, kakšne energetsko učinkovitost oziroma energetski performance ima določena peč. In eh, takšne spletne strani so zelo smiselne in pa primerne za takšna podjetja. Potem pa še nekaj besed o pametnih števcih. Ti so za nas zelo pomembni, ne samo za potrošnike, ampak tudi za majhna in srednje velika podjetja to je najbolj učinkovito. Najbolj učinkovito orodje, ki je na voljo majhnim in srednjim velikim podjetjem. Na ta način so informacije na razpolago na lahko prebavljiv način in seveda bodo, ljud, bodo majhna in srednja velika podjetja uporabila te informacije. Z pametnimi števci želimo zagotoviti funkcionalnost. Ne uh, določamo, ali morajo biti ti števci rdeči ali roza, ampak pravimo, da morajo števci dati na razpolago te in te informacije, morajo biti dostopni, morajo dovoljevati potrošnikom možnost izbire. In pa še um, varčevanje. Consumer, the consumer, the in... Pri ponudnikih energije tudi zanje so števci zelo pomembni. Sedaj pripravljamo zakonodajne predloge. To počnemo v tem trenutku, nemudoma. In upamo, da bomo vam te predloge predstavili v naslednjih nekaj tednih. Mi smo optimistični, ta zakonodaja je prednostnega pomena in prepričani smo, da bo, to, da bo ta zakonodaja zlahka sprejeta v svetu in pa v parlamentu v prvi obravnavi. Se pravi, dovolj časa bomo imeli, da dosegamo cilje do leta 2020, ampak ukrepati je potrebno sedaj in potrebno sprejeti zakonodajo sedaj. Prav gotovo ne smemo čakati do leta 2013 ali kasneje. Kar se tiče mednarodnih sporazumov, se lahko strinjam glede tega, kar ste povedali o Kitajski. Kitajska je nedavno objavila svoj petletni načrt za energetsko politiko in pri energetski učinkovitosti je bilo pomembno predvsem to, da motivacija za energetsko učinkovitost na kitajskem izhaja iz gospodarskih um, vzgibov. Njihovo stališče je enostavno. Vedo, da, bodo, da so konkurenčni, ko gre za plače in na skrbih, da bo ta prednost kmalo izplahnela in sedaj želijo neko novo prednost, konkurenčno prednost. In ker investirajo v svoje obrate, so najbolj so uspešni na področju energetske učinkovitosti. Vedo, da je to lahko njihova prednost in zato se lahko od njih tudi marsikaj naučimo. Uh, Načrt na področju energetske učinkovitosti je pomemben zato, da dosegamo tako podnebne cilje, kakor tudi gospodarske cilje. No, ustavila sem tukaj, ne vem, ali sem odgovorila na vsa vprašanja. Hvala lepa, sedaj pa prvi panel. Spremenili bomo predsedujočega, Matijas se bo predstavil na moje mesto in bo vodil prvi panel. Yeah, my bad, my bad. Mikrofon, prosim. Treba je vključiti mikrofon. Predlagam, da takoj nadaljujemo in najprej želim pozdraviti skupino obiskovalcev na ši um, dvorani in sicer iz Koleđa Lafayette v Brimnu. To so mladi študentje in bilo je omen, omenjeno, da, da moramo torej, vprašanje energijske učink, energetske učinkovitosti vključiti nekako tudi v izobraževanje in zato me še posebej veseli, da so med nami danes tudi študentje. Sedaj pa prosim govornike za prvi panel, da se mi pridružijo tu na odru. Wir beginnen als erstes mit Do Začeli bomo s dr. Matijasom Dinhartom, ki je iz podjetja Rajn Energi. V njegovem kratkem predavanju bo govoril o energetski učinkovitosti in o potencijalu zelenih delovnih mest. Prosim, dr. Dinhart, beseda je vaša. Hvala, gospod eh, predsedn, predsedujoči, gospe in gospodje. Dobro jutro, sem Matijas Dinhardt in sem iz podjetja Rajn Energy, to je srednje veliki um, proizvajalec energije v Nemčiji, nismo čisto majhni in tudi ne veliki. Danes, za danes nisem prinesel prosojnic, kaj ti od petka naprej imamo veliko dela s uh, odgovarjanjem na povpraševanja po uh, Eh, potencijalnih strank in tudi seveda razmišljamo o naslednjih investicijah, kajti v Nemčiji se marsikaj spreminja na področju preskrbe z energijo. Zato ni bilo časa za te prosojnice, kljub temu pa vam želim vendarle povedati nekaj dejstev. Mi eh, eh torej uporabljamo plin, eh, potem proizvajamo toploto, elektrarno in tako naprej, e, uporabljamo pa deloma tudi obnovljive vire energije, veter, e, sonce in tako naprej. Torej, da ena do dva odstotka proizvodnje plina in električnega toka je iz naše delniške družbe Rajn energiji. To, kar torej proizvajamo, uh, elektriko in toploto v kogeneracijah. E, gre za procesno toploto za industrijske odjemalce, pa tudi za gospodinstva. Imamo svoje kogeneracije, torej so proizvodnjo toplote in elektrike, kar zadeva zmanjšanje emisij CO2 in zelena delovna mesta. No, tu ni, ne moremo, ni črno-belih ukrepov, to je samo napisan šopek različnih ukrepov. Kajti vsak ukrep, tako vrčevanje z energijo kot povečanje učinkovitosti in večja uporaba obnovljivih virov, ima določeno ceno, ki je lahko pozitivna ali pa tudi negativna torej našli bomo tudi negativne cene, to so ukrepi, ki se ne bi financirali, oziroma ki bi se financirali, ampak se iz odobnosti, ne znanja in tako naprej ne izvajajo. To se dogaja prav gotovo tudi pri vas doma. Drugi ukrepi pa nekaj stanejo. Več ali manj in treba je izbrati prave. In v dvomu tudi po poti uredbe, dekreta seveda je najbolje, če se odločamo na osnovi tržnih eh, zahtev in tega, kar si želi trg. In tudi naše podjetje ravna tako pri zmanjševanju emisij CO2, kar je sklenila Zvezdna republika Nemčija, torej moratori na jedrsko energijo, ne bo zvišalo CO2 emisij v Nemčiji, kajti proračun za to je določen imamo vrhno, eh, zgornjo mejo. Eh, prišlo bo določenih premikov. Kar zadeva pametne števce, samo opombo ob robu, treba je upoštevati dve razpravi. Ne moremo si pričakovati neko čudežno vrčevanje z energijo iz časov visokega povpraševanja na nizk čas, obdobja nizk, tako nizkega povpraševanja. Torej, so določeni, določene konice tudi v gospodinstvih, naprimer zvečer ob osmih pač gledate eh, poročila. Lahko sicer ste bolj fleksibilni, naprimer pri eh, pranju ali pri eh, eh, uporabi sušilnika, pomivalnika in tako naprej. Tu so možne eh, tu je možna določena fleksibilnost in pametni števci pomagajo varčevati. Ampak eh, to je možno samo v gospodinstvih, kjer obstaja zavest za to. Na začetku je to nekako pri vseh, potem pa to popusti, če ne gledaš stalno na ta števec, potem E, tudi ne veš več, koliko kdaj porabiš, temveč ugotoviš le, ko dobiš račun za zadnje leto, da si mogoče pre, porabil preveč energije in potem se iziš in potem mogoče spet kaj spremeniš. Če bi EU rekla, da bo prišlo do zaostritve pri ciljih e, izpustov CO2, se postavi vprašanje, kje? V gospodinstvih tam je to nepridobljeno, kajti se politiki želijo, da se jih eh, ponovno izvoli. Potem imamo možnost, da se vrčuje v prometu, naprimer z deležem etanola, ampak to je ravno spet eh, kritična zadeva v, eh, v Zvezdni republiki Nemčiji in potem imamo elektrarne. Tam se zdi, da je, ali pa tudi pri izolaciji poslopi in tako naprej tam so možni ukrepi, ampak to pomeni, da je proizvodnja energije iz fosilnih goriv eh, tudi dražja. In seveda moramo eh, kot eh, proizvajalci potem povečati tudi cene. In to pač ni tako prijetna komunikacija potem s končnimi odjemalci, ker smo prinašalci slabih novic. Torej primat politike bi sicer veljal, to se lahko naredi, taka zaostritev, vendar nobena ni brez posledic. Lahko bi z ekonomskega, nacionalno-ekonomskega vidika rekli, možno bi bilo, ampak če bi to storili, jaz sicer nisem navdušen, izvedli bi tak ukrep, ampak če potem tako, da ne pride do izkrivljanja v sistemu. Primer za to, je tretja, tretje obdobje pri trgovanju z emisijami od leta 2013 naprej. E, torej, proizvodna toplota iz visoko zmogljivih naprav bo dobila vedno manj certifikatov za CO2. Tisti, ki pa proizvaja toploto v majhni peči, majhnem kotlu, pa ne bo podvržen temu trgovanju s eh, emisijami. Mogoče, da eh, bo moral plačati više davke doma, ampak kljub temu se mi zdi, da pri, prihaja s tem do izkrivljanja na področju toplote. Tam, kjer se centralno v mestih, kot v Bruslu, Kelnu in tako naprej, eh, se je preskrba s toploto centralno učinkovito organizirana, imamo uh, smo na slabšem v primerjavi z decentralnimi proizvajalci toplote. Kaj ti če? Želi zmanjšati izpuste CO2, potem je učinkovita eh, proizvodna toplote in, in elektrike ukrep, kjer se to da izvesti na učinkovit način. Pri pametnih števcih imam določene dvome. Torej, to so bile moje temeljne teze. Hvala za vašo pozornost. Ja, vielen Dank, Herr Inhardt. Hvala, gospod Inhardt. Moja eh, nehvaližna naloga je, da moram gledati na uro. Ne gre samo za energetsko učinkovitost, temveč tudi za časovno učinkovitost in zato predajam besedo kar naslednjemu, gospod eh, Groja iz Evropskega združenja za vetr, vetrno energijo, ki nam bo poročal o tem, kateri koraki so potrebni in kaj je potrebno spremeniti na področju infrastrukture, da bi dosegli cilje, o katerih se pogovarjamo. Beseda je vaša. Hvala, gospod Grote. Moje predavanje bo v angliščini. Očitno se je že začela moja predstavitev. IVEA zastopa celotno vetrno. Eh, industrijo, torej eh, proizvajalce turbin, pa tudi proizvajalce drugih eh, komponent, ki se uporabljajo za proizvodnjo vetrne energije. Eh, ta prosojnica kaže, kje smo bili v zadnjih desetih letih in kako naj bi se uh, Ta razvoj nadaljeval. 5,3 odstotke povpraševanja po elektriki pokrivamo in 2020 naj bi dosegli 230 gigavatov in to bi bilo 16 odstotkov povpraševanja v EU. Torej, ne pričakujemo si eksplozivne rasti v naslednjih letih, temveč uh, imamo realistične cilje. To be working very well. No, naslednja prosojnica. Tu vidimo uh, delež vetra pri porabi elektrike v, I, elektrike v EU. V nekaterih državah članicah so že razmeroma daleč, na Danskem. 24 odstotni je tam delež vetrne energije pri celotni porabi energije. Električne energije Portugalska in Španija imata približno 15 odstotkov. Nemčija in Irska približno 10 odstotkov in 5,3 odstotka je evropsko povprečje. Združeno kraljestvo Italija in tako naprej imajo velik potencial za to. Vetr prinaša tudi makroekonomske koristi, predvsem zanesljiva preskrba z energijo, potem eh, varčevanje fosilnih energij, eh, zmanjšanje tudi tvegan, ker Eh, ni um, izpustov CO2, -ja, naprimer. Potem je to tudi možnost za izvoz in uh, za ustvarjanje delovnih mest. 180 tisoč 2010, 450 tisoč 2020 in seveda tudi nižji, uh, nižje cene elektrike. Danes uh, je že bilo vprašano, ali naj se povečajo cene elektrike za zmanjšanje izpustov, z vetrom jih je možno zmanjšati, se pravi, da dosežemo uh, učinek s tem, da se od nas nekaj tudi zahteva. Ampak uh, torej, tu imamo kri, krivuljo, ki kaže obrobne stroške, marginalne stroške in neinvesticijske stroške. Tu uh, um, vetrna energija uh, ima zelo nizko uh, torej gorivo pravzaprav s tem, kar se poganja zelo nizko, seveda pa stanejo nekaj investicije. In potem tu vidimo uh, krivuljo uh, dobav in povpraševanja. In tu tudi vidimo, kako se to izboljšuje z nižjimi cenami in to se dogaja na trgu. In v nekaterih državah ocenjujejo, da se bodo znižale cene, ki eh, zdaleč pokrivajo primarne investicije v to tehnologijo. Zato veter ni nujno dražji, lahko je tudi cenejši. Torej, eh, seveda je to tudi pomembno na področju podnebnih sprememb. 2010 smo um, preprečili proizvodno 126 megaton CO2 -ja, eh, in spore imamo tudi uh, cilje Kyoto in 2020 želimo privačevati 342 eh, milijonov ton in zato mislimo, da če bi se uh, eh, odločili za, 30, za cilj 30 odstotkov, to ne bi bilo tako problematično. Eh, predvsem bi domači proizvajalci vitrnih turbin lahko ustvarili tudi delovna mesta. Proizvajalci EU vodijo seveda na domačem trgu, na evropskem trgu 96 odstotkov inštalirane moči je iz evropske proizvodnje, v ZDA in tudi na kitajskem je naš delež razmeroma velik, čeprav eh, imajo seveda tudi na kitajskem v glavnem domače proizvajalce, ampak eh, vidimo, da je tudi modri eh, del večji kot drugi, tako da imajo tudi proizvajalci EU določeno težo. Gospod Goebbels verjetno eh, ne bo verjel, ampak eh, eh, mislim, da Kitajska ni prva, temveč da je še zmeraj EU na vodilnem mestu pri vetrni energiji. Torej gre za tehnološko vodilno vlogo. V Evropi smo začeli dosti prej kot drugi. Smo zanesljivi, imamo dobro znanje Eh, eh, torej aerodinamika, različne komponente so zelo zanesljive, potem eh, na univerzah in v drugih umrežjih se izvajajo raziskave in razvoj, predvsem imamo velike izkušnje na morju, pred 15 leti smo s tem že začeli in to se zelo hitro razvija in tudi Združeno kraljestvo ima visoke cilje na tem področju, tudi druge države investirajo, ZDA, Kitajska, Japonska, Južna Koreja, vsi to razvijajo tudi na morju. Torej, izziv je velik eh, in s tem tudi izziv za našo vodilno vlogo. Predvsem Kitajska in ZDA imata zelo ambiciozne strategije za OVE. Naprimer, eh, petletni kitajski načrt 70 gigavatov želijo doseči do 2015, to je več kot imamo mi. Potem ZDA tudi tam um, želijo pač povečati delež vetrne energije. Seveda bo tudi velikost njihovih trgov jim omogočila, da proizvajajo po nizkih stroških. Eh, ZDA trg je tako velik kot evropski, kitajski pa seveda veliko večji. In vsi seveda to tudi investirajo in sicer več kot EU, eh, e kar zadeva in vlaganja v infrastrukture. Na vsak način je treba nadaljevati še razvoj za znižanje izpustov CO2. Potem e, kriza je spodkopala tudi trgovanje z ITS, manj je bilo industrijske proizvodnje in s tem tudi nižje emisije CO2. E, in e, trg je preplavljen s certifikati iz faze 2. Torej, um, cilj bi bil eh, torej, da dosežemo te, teh 30 odstotkov, pri čemer pa je treba te presežne certifikate nekako spet odstraniti iz trga, ki so. Uh, mislim, da moramo predvsem vzeti zelo resno podnebne signale in zato smo pripravljeni. Sedaj pa nekaj o infrastrukturi in s tem že prihajam do konca. Uh, vlaganje eh, v infrastrukturo bodo koristile vsem. Moramo optimalizirati sedanje sisteme, predvsem gre tudi za napovedovanje, za spremljanje, za eh, pametno upravljanje, treba pa je seveda tudi investirati v omrežja, v čezmejne interkonektorje. To bo omogočilo vzpostavitev pravega energetskega trga, predvsem pa tudi povečalo zanesljivo preskrbo. Naš eh, sistem prenosnih, naš prenosni sistem kaže, da je to treba na vsak način še izboljšati. Torej, moji sklepi so, na svetu moramo zmanjšati emisije in eh, s tem se je že začelo. In če ne gre drugače, je potrebno začeti tudi unilateralno. Na vsak način obstajajo interesi. EU ima tehnološko prednost pri obnovljivih virih energije. E, potrebujemo domače znižanje za 30 odstotkov, potrebujemo e, evro, vse evropsko omrežje za to, potrebno je zagotoviti financiranje in Eh, prihodki iz trgovanja z ETS naj se uporabijo za vlaganje v infrastrukture. Danes smo že eh, začeli tudi razpravo o eh, ciljih, ki jih je dose treba doseči pri obnovljivih virih energije tudi do leta 2030. Torej, slišali smo nekaj zelo zanimivih številk. Eh, Eh, tudi um, rekli ste, če se moramo držati, da bomo dosegli te cilje. Naslednji je na vrsti gospod Jan Hupen, ki je direktor UPM in tudi on ima na, vrst, na voljo deset minut. Hvala. Hvala. Eh, drage kolegice in kolegi, želim vam podati kratek pregled na tem, kako zgleda razprava iz vidika proizvajalcev energije in tudi velikih porabnikov energije. UPM je globalen no, evropsko industrijsko podjetje na področju gozdarstva. E, torej ukvarjamo se z energijo, s proizvodno papirja, e, seveda les, e, vezan les in tako naprej. In delujemo tudi na svetovnem trgu. E, v glavnem pa je 70 odstotkov iz papirne industrije naših prihodkov in zato se bom predvsem osredotočil tudi na ta vidik v svoji predstavitvi. Razvijamo tudi nove priložnosti, torej kar zadeva razvoj biogoriv in tudi eh, pro ses, kako pridobiti več sredstev tudi za raziskave um, in razvoj. Smo torej globalno podjetje, 70 odstotkov uh, prihodkov ustvarimo v Evropi, vendar delujemo tudi v ZDA, na Kitajskem in tako naprej, kar zadeva konkurenčnost evropske industrije. Mislim, da smo v dobrem položaju in eh, da vemo, kje investirati in kaj je gonilo naših investicij ker zaliva naše energetske posle, imamo 3000 MW proizvodne elektrike in smo drugi največji proizvajalec električne energije na finskem. Ob istem času porabimo približno 12 odstotkov vse električne energije na finskem. Proizvajamo 30 odstotkov vseh obnovljivih virov energije finskem, na finskem in emitiramo en odstotkov odstotek vseh emisij v, na finskem. Smo zelo energetsko učinkoviti in naši izpusti CO2 so nizki. 70 odstotkov elektrike prihaja iz neutralnih virov ali brezogličnih virov. Eno milijardo smo v zadnjih le desetih letih investirali v obnovljive vire energije. Tu je nekaj primerov za te investi investicije imamo nekaj velikih kogeneracij, ki uporabljajo obnovljive vire energije med največjimi kogeneracijami na svetu, predvsem pa seveda uporabljamo biomaso in pri tem smo najpomembnejši v Evropi govorimo torej o energetski učinkovitosti in tudi o selitvi virov CO2 in e, eh, nasplošno o energetski politiki. Energetska učinkovitost je Energetsko učinkovitost je treba vključiti v same sisteme. To upoštevamo že od vsega začetka. Želimo eh, proizvajati več z manj, kar zadeva surovine in tako naprej. Torej želimo si večjo učinkovitost pri proizvodih in tudi postopkih. In od 1990. leta je eh, poraba elektrike na tono papirja se bistveno zmanjšala za približno 40 odstotkov. Od 1997. leta za 23 odstotkov. Primer, v zadnjih dveh letih smo imeli v papirni industriji torej vsi so se angažirali, 9 milijonov smo investirali v kampanjo in dobili smo veliko idej, kako varčevati in to nam je eh, pomagalo, da smo prihranili 7 milijonov tonci odvaja. To so ukrepi, ki so del našega vsakdana. Eh, in vedno je naš cilj, da ostanemo učinkoviti in tudi konkurenčni. Lahko preživimo samo, če smo stroškovno učinkovit proizvajalec, tega se zavedamo. Eh, Nakratko nekaj o političnem okviru. Ta eh, prosojnica kaže eh, glavne eh, Eh, raziskovalna področja, torej ne gre samo za vlak, na no, temveč tudi za druge sektorje. Mi eh, želimo, videti, eh, želimo na to gledati celostno, na to politiko. Torej, papirna industrija je pod velikim pritiskom v globalni ekonomiji. Eh, cene se nižajo, dolgoročno surovine eh, pa se cene sorovin pa večajo tudi iz električne energije. Torej, če želimo ostati konkurenčni, moramo gledati na izdatke, na stroške. Konkurenca iz drugih držav zunaj EU je zelo velika, predvsem iz Kitajske in Južne Amerike. Kako torej zagotoviti preživetje naših podjetij, kako omogočiti, eh, da so zagotovljena delovna mesta in da lahko še naprej eh, Obratujemo kot podjetje. Želim povedati, da smo v posebni situaciji, kar zadeva obnovljive vire energije, kajti kot gozdarska industrija, kot papirna industrija smo velik proizvajalec eh, obnovljivih vir, virov energije, vendar eh, politika UVE seveda pomeni tudi določen pritisk na našo um, poslovno politiko. In eh, v Evropi je to včasih eh, velika grožnja, tudi, eh, oziroma veliko breme. Mislim, da obstaja več tvegan, če si ogledamo politike, ki so povezane z energijo, o katerih danes govorimo. Gre z, torej za stroške emisijskih certifikatov, potem za uh, eh, višanje cene elektrike in predvsem tudi za eh, cene surovin. In to nas postavlja v neudobno situacijo, ko gledamo, kje naj vlagamo. Rekli smo, pred kratkim smo objavili naše investicijske prioritete in na prvem mestu je stroškovna učinkovitost. To so investicije, ki smo jih uložili v energetske, v proizvodnjo energije, v kombinirano proizvodnjo, kogeneracije in to bomo tudi nadaljevali, kajti v tem vidimo stroškovno prednost, vendar smo eh, nakupili, kupili tudi drugo eh, papirno industrijo, papirno podjetje v Evropi, veliko za 900 milijonov evrov in to nam bo omogočilo, da ostanemo konkurenčni, pri čemer se ta prevzem še preučuje strani komisije. Um, obenem um, želimo investirati 500 milijonov evrov Kitaj, na kitajskem, in uh, tudi na južni hemisferi želimo investirati približno eno milijardo. To so zelo kompleksne odločitve. Ne morem danes povedati, da je ta ali druga politika, katere posledice imajo posamezne naše politične odločitve, ampak edina pot, da zagotovimo nadaljne poslovanje v Evropi je to, da eh, ostajamo konkurenčni na globalni ravni in da je za to ustvarjen okvir. To tako si želimo, da bi se razvijal svet, torej eh, želimo si bolj vzdržno trajnostno gospodarstvo. Uloga eh, obnovljivih virov energije, biokemikali, potem obnovljivih surovin postaja vedno večja in verjamemo, da torej v bio rafinerijah lahko uh, uh, zagotovimo ponovno uporabo uh, surovin, tako da se lahko tudi reciklirajo uh, surovine. Um, treba pa je seveda zagotoviti ustrezen cash flow in tudi konkurenčnost, tako da lahko uh, storimo, naredimo vse te, te korake, kar zadeva. Eh, razprava o politiki je naše sporočilo povsem jasno. Iz poslovnega vidika si želimo predvsem tudi predvidljivost. 2020 je k malu, ko če to gledamo iz vidika vlagan naložb, moramo imeti stabilen okvir, ki se ne spreminja stalno, kajti negotovost je to, kar najmanj rabimo. Hvala. Yeah. Ja, Jahunen, auch für die Präsentation. Najlepša hvala, gospod Jahunen, za to predstavitev. Eh, zelo zanimiva je bila tudi ena od vaših prosonic o tem, kakšne skoke smo dosegli v zadnjih desetletjih. Zdaj pa je čas za razpravo. Prva dobi besedo gospa Lena Ek. Ja, vaše podjetje je eno od najbolj uh, uspešnih podjetij po svetovnih lestvicah in to, ste, to je nedvomno dobro, uh, po, tudi po vaši zaslugi. Uh, uporabljate uh, so proizvodnjo za uravnoteženje proizvodnje in za doseganje dobrih dobičkov, ste na vrhu. Uh, Eh, seznama, tudi kar zdaj potencijal za težko industrijo v Evropi, kajti vaše delovne metode je mogoče prenesti, ne gre za vlakna, ampak eh, uporabo odpadkov, eh, odpadne toplote v celotnem sistemu industrijskega obrata. Potencijal v Evropi za uporabo tovrstnih Eh, ciklov. Kako vidite to, eh, ta potencial? Najlepša hvala. Naslednja je Irit Hercog. Najlepša hvala. Moja vprašanja se nanaša predvsem na vetrno energijo, ampak eh, sprašujem to tudi ostale. Omenili ste konkurenčno prednost Evrope, ampak ta se s časom zmanjšuje. Kako? Eh, torej eh, zagotoviti ohranjanje znanja, kako je s pravicami intelektualne lastnine na tem področju. O tem se je potrebno pogovarjati ne danes in tukaj, ampak upravljanje znanja v Evropi, sploh eh, kar zadeva industrijske izume, to je konkurenčna prednost, če nam bo uspelo to znanje zavarovati, ampak koliko časa bomo uspeli še ohraniti to konkurenčno prednost. Eh, kar pa zdaj v naložbe, sprejeli smo eh, barcelonske cilje, tri odstotke za, obno, za razvoj in. Um, raziskave in eh, res moramo ustvarjati vrednost v Evropski uniji in torej moje vprašanje se nanaša na vse, ampak predvsem na vetr, ker ste vi to omenjali. Hvala, Edith Hercog. E, torej, to ste bili vprašanje, zdaj pa prosim naše goste, če lahko odgovorijo. Najprej gospod Janu. Najlepša hvala za vprašanje. E, so proizvodna nedvono predstavlja veliko priložnost. E, v nordijskih državah se je zelo uveljavila iz očitnih razlogov. večina naših obratov ali pa veliko obratov je v solasti z mesti ali občinami. Toplota se potem porablja za centralno oziroma daljinsko ogrevanje v mestih in to je običajna veljavljena praksa na finskem, tudi na švedskem. V nekaterih delih Evrope je seveda toplota manj potrebna, Eh, sploh poleti, to velja tudi na finskem, ampak načeloma imamo pri nas eh, velike potrebe. Eh, za soproizvodno obstaja številne priložnosti po Evropi ali v takem velikostnem redu kot v nordijskih državah, še ne vemo. Vlagamo v podobne obrate v Franciji, Avstriji, tudi na, v Združenem kraljestvu. Ampak eh, sveda se tukaj zastavlja vprašanje tudi eh, drugih eh, vidikov. Torej, sveda v prvi vrsti eh, proizvajamo proizvode, potem pa se stranski proizvodi uporabljajo za energijo. Eh, Eh, če pa seveda smo bolj učinkoviti pri energiji eh, in to pomeni bolj negativno bilanco za drugo plat, torej za proizvodno, se pravi, vedno so tukaj določene koristi in slabosti. Hvala, gospod Jahunen. Gospod Grujet. Ja, torej, kar zdeva vaše vprašanje, kako dolgo bomo še uspeli ohranjati to konkurenčno prednost. Morate poštevati, da smo raven, na kateri smo sedaj dosegli z enim odstotkom financiranja na evropski ravni za raziskave in razvoj. Torej, to, kar imamo zdaj, smo dosegli z enim odstotkom proračuna namenjenega raziskavam. Sveda je eh, potrebno zagotoviti nadaljne financiranje iz eh, javnih sredstev, pozivam k financiranju za načrt SET. Eh, 6 milijard evrov mislim, da je načrtovanih samo za eh, vetrno energijo, za razvoj novih tehnologij. In financiranje tega bo seveda ključno za to, da bo ta eh, industrija ohranila konkurenčno prednost. In še nekaj, in to je tudi razlog, zakaj pozivamo k ciljem. Tudi preostali deli sveta se razvijajo in če želimo ohraniti prednost, morajo podjetja še naprej vlagati in eh, glavne naložbe v raziskave in razvoje so prišle strani podjetij, ne strani javnih institucij. Pravzaprav lahko govorimo o 95 odstotkih naložb iz eh, sektorja samega, torej potrebujemo cilje in potrebujemo financiranje za inovacije. Dobro. Gospa Sato Hasi še dobi besedo, potem pa kar predlagam, da preidemo na naslednji krog govornikov, kajti imam nehvaležno nalogo, da malo pazim na čas, zato da bodo tudi preostali strokovnjaki imeli dovolj časa. Gospa Hasi, najlepša hvala Eh, zanimajo me komentarji predstavnikov proizvodnje obnuljive energije eh, glede kitajskih obratov, ki jih je Kitajska najavila v svojem petletnem načrtu. Veliko ljudi misli, da je mogoče, da eh, ne samo kar zadeva obseg proizvodnje, ampak eh, prej slej tudi kar zadeva tehnologijo, eh, da je torej mogoče, da bo Kitajska prehitela Evropo. Imate morda kakšne komentarje glede tega, kakšne sklepe bi morali sprejeti? Eh, glede eh, ambicij Kitajske na področju novih tehnologij in obnuljive energije v naslednjem petletnem načrtu. Eh, gut, ich denke, das ist eine. Dobro. Mislim, da fotovoltaična energija v industrija v Evropi pravzaprav zdaj preživlja to fazo. Eh, nemški in japonski proizvajalci so bili eh, vodilni na svetu v zadnjih dveh letih, pa je tukaj vodilno vlogo prevzela eh, Kitajska, ki izvaja zelo agresivno cenovno politiko in je ta način pridobila pomemben tržni delež. In v Nemčiji je prišlo v zadnjih letih do nadgradnje na področju te sončne energije. Vprašanje, kakšni so razlogi za to, verjetno so zelo razni, raznoliki. Ne vem, kar zadeva možnost, da bi se kaj takega zgodilo tudi pri drugih energijah. Ne vem, morda bo moj desni kolega laže odgovoril na to, ampak nedvomno moramo biti uh, pozorni na to. Ne smemo izgubiti stika, pomembne so raziskave in razvoj, kajti v Evropi nimamo toliko uh, surovin in. Uh, pač eh, res moramo paziti, da nas drugi s svojimi bolj agresivnimi politikami ne bodo prehiteli. No, morda samo nekaj besed. To, kar se je delno zgodilo na področju sončne energije, eh, je malo verjetno, da bi se ponovilo pri veterni energiji. Če bi eh, proizvedli turbino na kitajskem in jo pripeljali v Evropo, bi to stalo toliko, kot če se turbina proizvede v Evropi. Torej, zaenkrat tukaj ni kakšne finančne računice naš koncept eh, temelji na tem, da imamo eh, proizvodnjo, ki oskrbuje sosednje regije in države. Eh, seveda pa je potrebno vlagati v proizvodne zmogljivosti v Evropi in mislim, da po tej plati bomo tudi ohranili delovna mesta. In če nadgradim to, kar sem povedal že prej, kitajski trg. Eh, proizvaja zelo cenovno ugodne proizvode, evropski trg pa slovi po kakovostnih proizvodih, inovativnih proizvodih. E, to je tista pot, za katero se je Evropa odločila, tudi v sektorju veterne energije to velja. In mislim, da s financiranjem načrta SET in s financiranjem inovacij in razvoja eh, lahko ohranimo Eh, to vlogo. Najlepša hvala vsem govornikom, hvala za predstavitve in za odgovore na vprašanja. Mislim, da je jasno, da pot, ki je pred nami, ni enostavna, ne glede na to, ali govorimo o, 20, eh, o cilju 20 odstotkov ali 30 odstotkov zmanjševanja emisij. Torej, najlepša hvala. Zdaj pa prosim govornike z naslednjega kroga, da se pripravijo. Govorili bomo o raziskavah in o inovacijah in mislim, da je to izredno pomembna tema, kajti prav na teh področjih moramo poskrbeti, da ne bomo izgubili vodilnega položaja in eh, zanima me, kaj bodo glede tega povedali naši gostje. Najprej gospod Lambertier, ki je generalni sekretar Evropske te, platforme za jeklarsko tehnologijo in pa z nami tudi gospod Nilsen, ki je direktor za evropske zadeve pri podjetju Novo Zmes. Upam, da sem to prav povedal, sicer me prosim popravite. Torej, kar začnimo z gospodom Lambertjerem. Samo še za tehnično plat poskrbimo. In uh,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 Eh, za Evropsko unijo in eh, njene strateške načrte je ključnega pomena eh, proizvodnja emisij CO2 v jeklarski industriji. Pri proizvodnji jekla pravzaprav obstajata dve možnosti. Obstaja možnost porabe železove rude, pri čemer se uporablja posebna peč za uh, eh, proizvodno tekočine. Uh, obstaja pa tudi druga možnost uporabo električne uh, peči. Uh, več tisoč ton uh, jekla se proizvede v Evropi, od tega 40 odstotkov z reciklažo uh, starega materijala v električnih uh, pečeh, kar zadeva emisije CO2, je uh, uporaba Martinovk bolj uh, energetsko zahtevna, proizvaja več uh, emisij CO2, kajti potrebno je stopiti železovo rudo. Torej, uh, če bi uporabili isto pot za proizvodnjo eh, energije, bi eh, imeli 40 odstotkov manj emisij, če bi eh, izvajali samo reciklažo starega materijala. V Evropi si prizadevamo za Eh, bistveno zmanjšanje emisij in eh, kot je bilo povedano danes do podne, je energetska učinkovitost in proizvodnja emisij CO2 zelo tesno povezana tudi pri proizvodnji jekla. Eh, to nam je uspelo, ker smo povečali delež reciklaže, ravno tako pa smo dosegli tudi napredek pri sami tehnologiji proizvodnje jekla. Hkrati pa imajo tukaj velike zasluge tudi uh, boljša učinkovitost pri proizvodnji jekla. E, tehnologija je napredovala, imamo različne termodinamične možnosti in emisije CO2 nam bo po zaslugi novih tehnologij uspelo zmanjšati še za 10 odstotkov. Torej, kakšni so izzivi za prihodnje? Potrebno je zmanjšati emisije CO2 na tono proizvedenega jekla. Eh, to pomeni, da moramo napredovati pri reciklaži, ravno tako pa je potrebno nadaljevati z napredkom in izmenjavo najboljših praks glede obstoječih obratov. Potrebno pa je spodbujati tudi nove tehnologije. Naši eh, jekleni proizvodi in naše tehnologije eh, Eh, morajo ponuditi nove proizvode, kar zadeva cel cikl eh, proizvodov, zato da se zmanjša poraba CO2 v celotnem eh, ciklu. Kar zadeva nove tehnologije, leta 2004 smo začeli z programom ULKOS, proizvodnja jekla z izredno nizkimi emisijami CO2. Eh, in v okviru tega smo razvili štiri različne proizvodne možnosti. Eh, in sicer tukaj na levi vidite eh, plavš ulkos. To pomeni, da recikliramo plin iz plavža, potem pa ločimo CO2 in uporabimo tehnologijo CCS. Eh, druge možnosti pa bom kasneje obravnaval bolj podrobno. Eh, imamo še eno alternativo. Eh, tukaj je vključen tudi proces redukcije, obstaja možnost uporabe električne peči, dolgoročno pa bi, bi torej lahko proizvajali jeklo tudi z uporabo elektrike, kar zadeva samo časovnico. Tukaj vidimo, kakšne so možnosti za nove tehnologije. Leta 2011 bomo začeli eh, s pilotsko eh, fazo, eh, postavili bomo demonstracijske obrate in če bo to uspešno, bomo lahko z industrijsko uporabo za te sisteme začeli po letu 2020. Tukaj vidite učinkovitost, kar zadeva zmanjševanje emisij CO2, glede na različne možnosti. Pri reciklaži je mogoče emisije zmanjšati za več kot pol. Torej, tukaj je reciklaža eh, plina plus CCS pri postopku Hisana je mogoče zmanjšati emisije za štirikrat. Eh, kar pomeni, da bodo rezultati primerljivi z reciklažo in uporabo plaža. Kar pa zadeva uh, možnost uporabe elektrike, tukaj so rezultati zelo odvisni od tega, kako se proizvede elektrika, ki se uporablja v tem postopku. Kar zadeva neposredne emisije pri proizvodnji jekla, pa eh, tukaj lahko emisije zelo znižamo. Vendar, če upoštevamo še emisije, ki so nastale pri proizvodnji elektrike za ta postopek, eh, je pač veliko odvisno od tega, kako proizvajamo eh, energijo. Za današnji postopki to ni zanimivo. Če pa bomo povečali delež obnovljivih energij in če bomo proizvajali elektriko brez CO2, potem tudi tukaj obstaja velik potencial za prihodnost. Torej, plavži in eh, reciklaža plina. Tukaj ločimo CO2 in s tem nam uspe prihraniti 10 odstotkov energije. Ta ločeni CO2 se potem skladišči uh, v uh, podzemlju. Uh, glede na današnji eh, postopek, kakšen je sedaj, eh, dosje smo predložili februarja letos. In tukaj govorimo o emisijskih certifikacijah, 300 milijonov se bo tukaj v prihodnih letih porabilo za projekte CCS in upamo, da bomo tudi mi tukaj vključeni in da bomo tukaj uspešni ter da se bo tak obrat vzpostavil v uh, eh, Floronžu v Franciji. Tam je industrijski plavš, ki proizvede 800 milijonov ton na leto, potem je tu še podoben nemški obrat Eisenhüttenstadt, ki tudi proizvede velike količine jekla in upamo, da bomo tudi tam uspeli eh, namestiti naš sistem. Eh, potem pa še nov postopek, postopek HISA, na tukaj se uporablja eh, ciklon in eh, bistvo tega je, da se uporablja železova ruda, eh, premok in pa čisti kisik. Eh, tukaj dobimo plin, ki vsebuje velik delež CO2 in To pomeni, da kasneje lahko uporabimo postopek CCS brez večjih težav. Na nizozemskem smo vzpostavili pilotski projekt za 8 ton na uro, ta zdaj teče s podporo nizozemske vlade in s podporo Evropske komisije. Vse skupaj bo uh, začelo delovati aprila 2011. Uh, eh, vidite nekaj fotografij, zadeva je precej velika, Eh, in eh, vse skupaj poteka v jeklarni Tata na nizozemskem. Ne smemo pozabiti, da jeklo lahko prispeva tudi k zmanjšanju emisij CO2 v bistvenih industrijskih eh, sektorjih. V teh sektorjih lahko vidimo, kakšna bi bila dodana vrednost, če bi se zmanjšala emisija CO2 v proizvodnji stekle. Vidimo pozitivne rezultate v sektorju energetike, v avtomobilskem sektorju, v gradbenem sektorju. V gradbenem sektorju je težko govoriti o natančnih številkah in razmerjih, kajti če gre za eh, naknadno obnovo, se, steklo, se jeklo ne uporablja v veliki meri, uporablja se predvsem steklo in drugi izolativni materijali, ampak vendarle so tudi tukaj rezultati kar dobri. Torej, proizvodna jekla v Evropi je, je uspela zmanjšati svoje emisije za 50 odstotkov, eh, energetsko učinkovitost pa smo v zadnjih 40 letih povečali za 50 odstotkov. Več napredka je še možnega, obstaja možnost reciklaže starega materijala. E, eh, izboljšamo lahko obrate, ampak velik delež eh, eh, prihranka emisij CO2 bo prišel na račun eh, novih tehnologij. Pri teh tehnologijah zdaj začenjamo z demonstracijskimi obrati. Ti bodo delovali v naslednjih desetih letih in če bodo rezultati dobri, če se bodo te tehnologije uveljavile, če bodo tudi stroškovno učinkovite, Skratka, če bodo ti projekti uh, uspešni in če bomo uspeli uspešno uporabiti tudi eh, tehnologijo CCS, upam, no, da se bo to začelo v industriji uporabljati po letu 2020 in da bo na ta način proizvodna jekla prispevala k eh, zmanjšanju emisij CO2 tekom celotnega cikla. Najlepša hvala, gospod Lambertier, zelo mi je všeč, da se da ste jasno povedali, da CCS ni potreben samo za proizvodnjo energije, ampak tudi na tistih področjih, kjer eh, imamo pravka z jeklom, kjer nimamo možnosti, da bi dejansko emisije CO2 znižali na nič. Na teh področjih eh, je tudi mogoče uporabiti eh, zajemanje in skladiščenje oglika. Eh, ravno tako pa mi je všeč, da ste tudi omejili, da obstajajo fizične meje pri zmanjševanju emisij CO2, torej vse skupaj ne gre v neskončnost. In kot eh, inženir sem bil zelo vesel, da sem to slišal. Zdaj pa prehajamo na naslednjega govornika, gospod Nilsen. Vidim, da je predstavitev pripravljena, torej lahko začnemo, potem pa bo sledila razprava. Thank you thank you for... Najlepša hvala, hvala, da ste me uh, povabili, mi je kar Nilsen, uh, prihajam iz Novosans, ki je uh, vodilno uh, podjetje, ki uh, proizvaja encime za različne uh, industrije. Smo vodilni na globalnem trgu. Uh, Če začnemo z globalnimi izzivi, soočamo se z omejenimi viri, z rastočo populacijo in to pomeni velik pritisk na prehrano, na naravne vire in na podnebje. Ravno tako smo v dobi, ko se končuje eh, čas fosilnih goriv, morda tudi čas jedrske energije in eh, priča smo porastu v eh, nove, novega gospodarstva. Eh, biogoriva so že na voljo na Danskem, naprimer lahko dobite ta goriva na številnih črpalkah in torej gre tukaj predvsem za to, da ostajajo še politične ovire, ne pa tehnološke ovire. Gre torej predvsem za eh, diversifikacijo in upamo, da bomo lahko spostavili posem novo eh, energijo, ki bo temeljila na eh, biotehnologijah v Evropi je naš kmetijski sektor eh, vir, ki ni dovolj uporabljen, eh, predstavlja. Eh, nam, eh, predstavlja se namreč velika priložnost, da bi eh, ta sektor uporabil nove tehnologije, da bi vlagali v biorafinerije, ker je tehnologija prihodnosti, da bi zmanjšali emisije, ustvarili delovna mesta in povečali uh, energetsko učinkovitost. Naj se uh, na kratko dotaknem koncepta biorafinerij, kar zadeva tisto, kar vnašamo v sistem. Eh, tisto, kar trenutno uporabljamo, je sožitarice, ostanki in na drugi strani to lahko pretvorimo v celo vrsto proizvodov. Trenutno uporabljamo biogoriva, biokemikalije, Eh, ampak v prihodnje se bo kot eh, surovina uporabljalo marsikaj, eh, tudi gospodinski odpadki in tudi paleta proizvodov se bo razširila. Torej, dejansko smo na začetku dobe biogospodarstva. Eh, to potrjuje tudi OECD. Do leta 2030 bi 2,7 odstotka BDP lahko prišlo iz te energije. Eh, več milijard eh, ton CO2 bi lahko prihranili na tak način in tudi na Svetovnem gospodarskem forumu je bilo rečeno, da obstaja potencial za prihodke v višini 230 milijard dolarjev do leta 2030, kar je ogromno denarja. V poročilu WWF predvidevajo prehod proti nizkoogličnemu gospodarstvu in vse skupaj se začne z večjo učinkovitostjo pri uporabi industrijske biotehnologije. Na ta način lahko zmanjšamo porabo naravnih virov in uh, Eh, porabo energije. Tega se zdaj že lotevamo. Naslednja faza je prehod na biogoriva. To so biogoriva naslednje generacije. Tudi to je danes že na voljo in pomembno je povdariti, da tukaj obstajajo tehnič, ne tehnične, ampak politične ovire pri nadaljni poti. Uh, Na ta način bi lahko prihranili več kot eh, milijardo ton CO2. Potem naslednja generacija obstaja eh, poročilo eh, Bloomberga, ki izpostavlja potencial ostankov v Evropi, če bi uporabili tiste ostanke, ki zdaj obstajajo in jih pretvorili v novo generacijo biogoriv, bi lahko nadomestili 62 odstotkov potrošnje goriva, ustvarili bi lahko do milijona delovnih mest, ustvarili prihodke v višini 31 milijard evrov, s čimer bi nadomestili uvoz nafte v vrednosti 49 milijard evrov, hkrati pa bi lahko zmanjšali emisije toplogrednih plinov v sektorju prometa za 16 odstotkov. In to je pomembno, ker je promet eh, verjetno tisto najbolj problematično področje glede zmanjševanja emisij CO2 tretja faza po tem poročilu je zamenjava petrokemikali eh, z biomaterijali. Do tega še nismo prišli, potrebno je več naložb v raziskave in razvoj, da to dosežemo, ampak približujemo se temu in tukaj je potrebno eh, podariti, da v eh, razvoju, raziskavah v prihodnosti se osredotočimo na to področje, kajti Eh, Evropa ima eh, vodilno vlogo na svetu glede eh, industrijskih biotehnologij, eno redkih področji, kjer smo pred ZDA in zato se moramo osredotočiti na to področje. Perspektiva za prihodnost je, da ko smo, zdaj, ko smo zaključili prvo generacijo, moramo preiti na drugo generacijo raziskave. Niso več potrebno, vse pravzaprav že poznamo. Potem pa sledi še tretja faza, novi biomaterijali, ki lahko pomenijo veliko prihodka za Evropo. Uh, Eh, pomenijo prihranek emisij CO2, ravno tako pa to daje tudi priložnost kmetijskemu sektorju, da prispeva k prihodnosti Evrope, da, pre, da, da se pretvori v potencijalno mesto nekega bremena. In seveda je tukaj eh, zelo pomembno uporabiti tudi odpadke. Um, Obnovljive kemikalije so pravzaprav v začetni fazi, eh, Eh, trenutno cenovno niso konkurenčne, tudi niso deležne subvencij, ravno tako pa je za nje potrebna nova infrastruktura. Naj omenim nekaj projektov, ki gredo v to smer. Imamo eh, Dupont, Danisko, eh, veliko evropskih podjetij sodeluje z multinacionalkami za to, da bi dosegli napredek na tej poti če eh, želimo slediti tej eh, bioviziji, je pomembno, da eh, se osredotočimo na novo generacijo eh, in na prihranek surovin. Trenutno imamo veliko povpraševanje po gorivu za transport in v času, ko tega ne bomo več eh, potrebovali, Eh, teh goriv, ker eh, bomo prešli na nove tehnologije, bodo lahko tudi eh, sedani materijali uporabljeni za visoko kakovostne bioproizvode. Ne smemo zamuditi te priložnosti, da bi preoblikovali Evropo v biogospodarstvo. Potrebujemo Eh, razvoj nove generacije biogoriv in na to se moramo res osredotočiti v naših prizadevanjih. Najlepša hvala. Omenili ste zelo pomembno področje. Kmetijska politika nas v Evropskem parlamentu vedno zanima. Dobili smo tudi zakonodajne pristojnosti na tem področju z Lizbonsko pogodbo. In tukaj se nedvomno odpirajo nove poti, kako premostiti podnebne izzive, pa tudi kako ustvarjati nova delovna mesta in zagotoviti delovna mesta v prihodnosti v tem sektorju. Začenjamo z razpravo. Gospa Ek ima besedo. Hvala predsedujoči. Slišali smo dve zelo zanimivi predstavitvi in obima govornikoma se zahvaljujem. Imam kratko vprašanje za gospoda Nilsna. Mislim, da iz skromnosti niste pojasnili, v kolikšni meri lahko vaši proizvodi prispevajo k življenskemu ciklu. Govorili ste o različnih generacijah biogoril, ampak niste govorili o potencijalu izrabe biokemije, uporabi biokemije v, uporab, v kombinaciji z. Um, odpadnim materialom iz kmetijstva. Tukaj so potencijali ogromni in ravno kar eh, tudi razpravljamo o novi skupni kmetijski politiki in mislim, da bi lahko zato nekaj več povedali o tej povezavi. Kar se tiče industrije jekla, imam pa dve vprašanji za gospoda Lambertiera. Verjetno obstajajo notranja merila med različnimi. Med različnimi vrstami peči za predelavo jekla. Nekatere izmed teh so v Evropi, nekatere izmed teh um, peči, ki niso enako učinkovite in kjer obstaja potencial za izboljšave, pa prav tako obstajajo v Evropi. In pa še drugo vprašanje. Gre za povezavo med eh, razmerami v sektoru jekla in pa ETS. Neka, neko podjetje na severu Švedske ima približno 90 odstotkov železove rude v Evropi in eh, jeklo, jekleni briketi predstavljajo več kot 40 odstotkov vseh v Evropi iz tehničnih razlogov niso zajeti v ETS, kajti komisija se je odločila, da bo pri benchmarkingu upoštevala vsa podjetja jeklarne, ampak ne tiste, ki imajo železovo rudo in to nekako razdeli, obe, razdeli podjetji na dve skupini. Um, to potem niso več podjetja, to tukaj gre za sektor, ki je velik. In s tem je bil ta sektor izpuščen iz uh, scheme ETS. Kakšne bodo posledice, po vašem mnenju, za evropsko elektralsko industrijo, če bodo. Ali bodo še vedno uvažali jeklene brikete iz drugih eh, delov sveta, morda manj kvalitetne, manj energetsko učinkovite oziroma ali bodo ostali pri kvalitetnih proizvodih omenjenega švedskega podjetja. Naslednja govornica je Satu Hasi. Hvala lepa. Tudi sama imam vprašanje za gospoda Nilsena. Ko gre ko govorimo o naslednji generaciji biogoriv, um, kemijskih goriv, torej biogoriv, ki se pridelujejo iz kmetijskega iz odpadnega materijala, vse to, kar ste povezali v zvezi s tem, je zelo zanimivo. Ampak kaj pa z zemljskimi viri? Za prvo generacijo biogoriv se je izraba zemlje zelo spremenila. In tudi, če bi uporabili kmetijske odpadke, bo to še vseeno imelo vpliv na polja, na obdelovalne površine, to lahko ima vpliv na trdni oglik. In kakorkoli imamo na razpolago omejeno površino obdelovalnih površin, ali lahko poveste nekaj več o tem vidiku vaših zanimivih viziv, vizij. Hvala, tudi sam sem se postavil na seznam govornikov. In se zdaj bom govoril o izvajanju zakonodaje. Leta 2008 smo sprejeli čudovit podnebno eh, energetski svežen, govorili smo o biogorivih, eh, sprejeli smo zakonodajo na področju ETS in imamo v, trenutno tudi veliko razpravo v Nemčiji o gorivu E10. Nekatere, nekatere bencinske postaje nočejo točiti tega goriva. Obstaja velika, velika zavrnitev te tehnologije. Tudi ko gre za CCS, Um, tukaj so se združile lokalne skupnosti, ki protestirajo proti uporabi te tehnike in tako naprej. Se pravi, naši državljani te tehnologije preprosto ne sprejemajo. Sam sicer verjamem v te tehnologije, kako tudi preostali kolegi, ampak uh, kaj narediti za to, da bomo lažje sporočali o teh tehnologijah? E10 jasno kaže, da si industrije med seboj potiskajo črnega Petra, valijo krivdo ena na drugo in vse skupaj, za vse skupaj krivijo politiko. Kaj narediti na, za to, da bo osveščenost boljša? Oui, donc, euh, je vais de répondre euh, les questions. Hvala, bom skušal odgovoriti na vprašanja v zvezi z. Uh, jeklarsko industrijo. Najprej, kar se tiče najbolj uspešnih podjetij. Um, prav ste imeli, ko ste rekli, da so nekatera podjetja lahko zgled celotnemu svetu. Med drugimi državami bi lahko morda omenjali še Japonsko in pa Korejo med tistimi vodilnimi državami, poleg Evrope tukaj imamo tudi države, ki so v zadnjih letih zelo razvile svojo eh, proizvodnjo, naprimer Kitajska, ki je leta 2010 predstavljala 44 odstotkov proizvodnje, svetovne proizvodnje jekla in verjetno bo ta številka v naslednjih letih še zrasla. Torej vedno znova vidimo premike jeklarske industrije ali pa vedno večjo proizvodnjo jekla v Kitajski in pa v Indiji. Potem pa imamo problem z našimi podnebnimi cili, saj te države imajo večje emisije in tam veljajo nižji standardi kot pa v Evropski uniji. Približno 20 odstotkov odstotna razlika obstaja med najuspešnejšimi oziroma najučinkovitejšimi evropskimi podjetji in pa najslabšimi evropskimi podjetji. Želimo, da bi vsa podjetja postavili na isto raven in da bi vsa podjetja delovala najboljše. Potem, kar se tiče jeklenih eh, briketov, omenili ste podjetje, švedsko podjetje Alka B. Eh, res je, da so oni zelo uspešno podjetje, ampak vseeno tukaj gre za globalni trg. Ne glede na to, ali kupiš te brikete v Braziliji ali pa na švedskem, jih dobiš na koncu za isto ceno, kajti tukaj gre za svetovni trg. Če si ogledamo vse skupaj v luči izpustov CO2 v celotnem eh, proizvodnem ciklu, pa pravzaprav nimaš eh, dobička, če ne kupuješ eh, kvalitetnih briketov. Če seštejemo izpuste CO2 v Evropi, celotne, eh, izpuste skozi celotne, celotni cikl proizvodnje, lahko sicer zagotovimo energetsko čovitost v Evropi, ampak ne pa povsod po svetu. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Potem, kar se tiče izvajanja zakonodaje, podnebne zakonodaje. Ta razprava je zelo obširna in res je, da tam, kjer je spostavljena schema trgovanja z izpusti CO2, bodo morali bodo morale klarska podjetja poskrbeti za napredek pri zmanjševanju izpustov CO2 in pa pri izboljšanju energetske učinkovitosti. Ampak kot sem povedal, z trenutno tehnologijo je ta napredek relativno majhen. Ideja o tem, da bi postavili merila po najboljših podjetjih, Ehm, to je zelo težko, saj bi potrebovali veliko mm, sredstev za to, da bi izboljšali tehnologijo obstoječih podjetij, njihovo energetsko očinkovitost. Schema ETS po letu 2020 bo od nas zahtevala, da poskrbimo za deset odstotni napredek v odnosu do najboljše proizvodnje v Evropi do sedaj. Ampak sedaj nimamo tehnologije, ki bi nam dovoljevala ta napredek za 10 odstotkov. Zato moramo narediti več za to, da izboljšamo očakovitost naših trenutne infrastrukture. Um, ko gre za novo tehnologijo, moramo najprej izvesti pilotne projekte, Eh, in potem eh, preverite še njihovo izvedljivost v industriji. In eh, veliko časa traja, da se prebijemo skozi vse te faze. Če si ogledamo naprimer projekt CCS, ki poteka v Franciji, smo tam oddali prošno februarja letos, komisija bo to dobila maja in. Šele ob začetku leta 2012 bomo dobili odgovor komisije in če bomo dobili odobritev, moramo to začeti izvajati do leta 2015. To pomeni, da bomo operativni šele po letu 2016 in potem potrebuješ vsaj pet let izkušen, da lahko oceniš celoten postopek. Zato je čas tukaj ključnega pomena. Gospod Nilsen, hvala lepa. Najprej bom govoril o vašem vprašanju v zvezi z osveščanjem, z komuniciranjem. Biogoriva so tukaj zanimiv primer. Nekoč je bil to glavni izum za, na področju prometa, sedaj pa je postal nekakšen grešni kozel. Postavlja se vprašanje vzdržnosti biogoriv. Za nas ni toliko važno, ali gre za biogoriva prve, druge ali tretje generacije. Nam je važno to, da so ta biogoriva trajnostna in zdržna. Um, potrebno je zagotoviti kriterije trajnosti in to velja tudi za naslednjo generacijo bi, biogoriv. Tudi ta ne bodo čudežna rešitev. potrebno je jasno povedati, da bo v prometnem sektorju srednjeročno imeli samo eno rešitev in to so ravno biogoriva. Razvijajo se tudi električna vozila, ampak če želimo poskrbeti za zmanjšanje emisij CO2, v prometu, potem bomo morali poskrbeti za to, da so goriva trajnostna. Ko bo naslednja generacija pripravljena, pa bomo pa bomo nadaljevali. Ne smemo podbirati preveč odpadnega materijala z oddelovalnih eh, površin. Moramo razviti kriterije trajnosti glede tega, koliko odpadnega materijala lahko odstranimo. In tukaj smo zaprosili za oceno tudi WWF in raziskave kažejo, da lahko vzamemo 25 odstotkov odpadnega materijala. Druge viri pravijo, da lahko odzamemo 50 odstotkov Eh, materijala, ampak seveda vse skupaj je odvisno tudi od eh, regije, od eh, kvalitete tal, zemlje in tako naprej. Lahko bi razmislili tudi o energetskih rastlinah. V 10-15 letih bi lahko tudi govorili o organskih odpadkih. Potencial obstaja in na kmetih je, da oziroma za njih je pomembno, da lahko tudi diversificira svoje vire prihodka. Poskrbeti mora za dodano vrednost in s tem ustvariti prihodek. Dobro, to ni sedaj eh, čudežna rešitev, veliko je potrebno še narediti v sektorju prometa, ampak če želimo nekaj narediti danes, imamo na razpolago drugo generacijo. To je dobra priložnost, ampak eh, naslednja generacija je nekoliko oddaljena v prihodnosti in ljudje vedno raje zrejo v prihodnost, kot pa da bi naredili sedaj to, kar je potrebno. Um, naši cilji za leto 2020, torej 20 odstotkov iz obnovljivih virov, um, to je dolgoročen cilj, ampak če se ogledamo nacionalne načrte držav članic, ki poročajo komisiji o tem, kako bodo dosegle svoje uh, Eh, cilje, se zelo malo omenjajo obnovljivi viri. Um, obstaja ideja o tako imenovanem dvojnem štetju, da tudi, če bi države članice zagotovile 5 odstotkov, bi se jim to štelo kot 10 odstotkov. Ampak tudi tisti, ki bodo napredni na tem področju, za njih dvojno štetje ne bo delovalo. Če želimo zasledovati vizijo biogospodarstva, bi bilo dobro izhodišče to, da bi imeli um, dve, um, drugo generacijo v proizvodnji evropskega goriva. To bi, dalo, to bi poslalo pomembno sporočilo tudi investitorjem. naslednja generacija zniž, znižuje emisije za 20 odstotkov in še več v primerjavi s fosilnimi gorivi in zato uh, se tukaj skrivajo jasni potencijali. Tukaj uh, Več ne potrebujemo RND, lahko razgrajujemo celulozo, vzamemo sladkorje, potem to vse skupaj prenesemo na drugo generacijo. Eh, Popraševanje po biokemikalijah bo v prihodnosti zelo veliko in zato, zato smo pripričani, da smo tukaj na pravi poti. Vendar pa je potrebno najprej ustvariti infrastrukturo za biogoriva druge generacije, vse skupaj mora biti vzdržno postaviti še moramo cilje, ne vem, 20 eh, ali 30 odstotkov eh, cestnega provoza, seveda vse skupaj odvisno od virov, ki so na razpolago. Oui, excusez-moi, parce que j'ai oublié de répondre à une partie de votre. Hvala delu, delu vašega vprašanja, nisem odgovoril in sicer gre za sprejemanje strani javnosti tiste tehnologije, ki jih razvijamo v zvezi z CCS, torej, ločeva, torej uh, shranjevanje um, in pa skladiščenje CO2. Tukaj imamo osem pilotnih projektov. En, en izmed teh projektov mora biti predviden zunaj industrije, sedem projektov pri sedmih projektih pa gre za CCS pri proizvodnji energije. Dobro, to je bil lep zaključek za drugi panel. Če imamo raziskave, morajo biti rezultati, ki iz teh raziskav izhajajo, na koncu tudi sprejeti strani javnosti in o tem je potrebno sporočati. Sedaj pa tretji panel. Zahvaljujem se obema prejšnjima govornikoma za to zanimivo predstavitev predstavili ste tudi nove veje energetske industrije, biokemijo in tako naprej, zato je bil ta panel zelo zanimiv. Sedaj pa tretji panel, prosim naslednja govornika, da zasedeta, da se mi pridružita za govorniškim pultom. tako da bomo imeli dovolj časa še za zadnji panel in za razpravo. Pozdravljam Karstena Neuhofa z Inštituta za gospodarske raziskave iz Berlina. Pozdravljam pa tudi Jeremija Nikolsona, ki je direktor ki je direktor Energy Intensive Users Group iz Združenega kraljestva. Govornikoma dajem besedo. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste mi dali možnost, da spregovorim o tem. Začel bom z sliko, ki smo jo razvili leta 2007, ko smo ocenjevali, ali bo direktiva ETS imela ustrezne učinke. Najprej je potrebno definirati, kaj je to selitev virov CO2. To smo morali najprej določiti, zato da bi ugotovili, ali bo ETS uspešna ali ne. In zato smo morali najprej oceniti, kakšni so potencijali za to, da bi določeni sektor industrije selili svoja e, podjetja drugam po svetu. To se sicer vedno dogaja, ampak e, Zanimalo nas je predvsem to, če bi naša podnebna strategija, podnebna politika sprožila takšne spremembe. To bi pomenilo, da ta politika ni učinkovita in to bi bil tudi slab zgled za druge regije po svetu, da bi sprejeli takšno podnebno politiko, ki je slaba za gospodarstvo in pa za zaposlovanje v državi. Če želimo oceniti, ali obstaja potencial selit širitve virov, moramo najprej raziskati, kateri sektori bi se lahko soočali za povišanjem stroškov zaradi izvajanja določene politike. Um, to smo ocenili v Združenem kraljestvu, v drugih uh, državah pa je situacija pomembna. Ogledali smo se, kakšen, uh, na kak način bi se povešali stroški glede na to, kakšen dobiček ima na koncu podjetje. Eh, identificirali smo približno 15 do 20 sektorjev, bi, kjer bi lahko prišlo do povečave stroškov. V, z sivo so označeni povečanje stroškov, če bi ta podjetja morala kupovati dobro pise, zato da bi bila še naprej proizvodno učinkovita. potem si moramo v drugi stopni ogledati, ali bi to imelo vpliv na aktivnost tega sektorja na področju eh, elektrike, predvodne elektrike, vemo, da ne morejo predstaviti svoje, eh, svojo industrijo, tudi rafinerije, eh, tudi tukaj to ni tako pomembno. V političnih razpravah so se pojavili pomisleki tako strani sindikatov, kakor tudi z okoljskih, agen, eh, okoljskih eh, agencij. Eh, tukaj so se pojavile velike skrbi glede tega, kje, v katerih sektorjih bi lahko prišlo do selitve virov in zato smo vse skupaj razširili še na drugo vrsto aktivnosti, kjer obstaja grožnja selitve virov. Vsi ti sektori še vedno dobijo zastojne dobropise tako da si sedaj ogledujemo predvsem to, koliko dobropisov dobijo ti sektori, glede na to, s kakšnimi stroški se soočajo. Sedaj smo v letu 2009 in lahko vidite, da večina teh sektorjev dobi več um, dobropisov, kot zrastejo njihovi stroški. Res je, da je 2009 bilo leto 2009 leto gospodarske krize. Ampak tudi, če bi se skupaj pripravili za leto 2008, je naprimer jeklarska industrija dobila 20 odstotkov več do propisov, kot so imeli emisije v letu 2008. Tako da zagotovimo, da so naše politike takšne, da sektori, kjer obstaja grožnja selitve virov, ne, se ne soočajo z povišanjem stroškov. Ta razprava je bila zelo burna in sedaj si želim, da bi lahko skupaj ogledali, kako lahko poskrbimo za to, da bo Evropa postala nizkooglično gospodarstvo in pa konkurenčno okolje. Moji zaključki so taki, da menim, da ni prišlo do selitve virov zaradi naše podnebne politike, kajti eh, vlagatelji vlagatelji na področju okolja so celo profitirali v času krize in mislim, da se to tudi v prihodnosti ne bo zgodilo, da bi prišlo do pomembne selitve virov. Vsaj ne zaradi naših eh, okoljskih politik. Obstaja neko področje, kjer se moramo vprašati, kaj se dogaja v sektorju bakra in pa aluminija. Oni se soočajo z direktnimi stroški povečane porabe elektri elektrike. Um, v takšnih manjših sektorjih direktive predvidevajo tudi državno pomoč in ravno kar potekajo posveti o tem, kako bi se dodaljevalo to državno pomoč. Mislim, da je ta slika v pomoč, saj se skupaj vrsti v večji kontekst, kateri so tisti sektori, ki so lahko problematični, kateri imajo zastojn dobropise in uh, kje je pomembna, predvsem direktna povečava stroškov. Dve leti smo razpravljali o selitvi virov in smo se pozabili osredotočiti na konkurenčnost in pa inovacije. In druge države po svetu so tukaj bile bolj uspešne kot mi. Slišali smo, kakšen je petletni načrt Kitajske, Um, ogledali smo se tudi, kaj se je zgodilo z zadnjim petletnim načrtom Kitajske, ko se je Kitajska odločila, da, bo učinkovit, da se bo povečala energetsko učinkovitost za 20 odstotkov in te cilje je Kitajska izpolnila. Naslednji njihov cilj je, da bi za 16 odstotkov uh, povečala energetsko učinkovitost in pa za 17 odstotkov znižala izpuste CO2 in uh, to ustreza cilju, ki se ga je zadala, cilj, eh, ki ga je zadala Kitajska, da bo za približno 45 odstotkov zmanjšala izpuste CO2 do leta 2020. Tukaj lahko vidite kitajske številke in lahko vidite. Da je Kitajska imela dva velika projekta, ki sta poskrbela za izboljšavo energetske učinkovitosti. V novem petletnem načrtu želi Kitajska povečati sredstva za razvoj in raziskave za 2,2 odstotka, tako da bi lahko izboljšali tehnologijo, ki jo uporabijo. Prav tako pa namerava spremeniti svojo porabo fosilne energije. V Evropi se želimo vprašati, na kakšen način smo lahko privlačni za investitorje. Načrt za leto 2050 je dobro izhodišče za to, jasno kaže na to, da udeležene strani potrebujejo jasen okvir glede tega, kakšne so, kakšni so izvidi za projekte na področju nizkoogličnega gospodarstva in industrije noben načrt v Evropi ne bo verodostojen, če ga ne bodo podprle politike in če se vlade ne bodo zavezale k njegovemu izvajanju. Na kakšen način lahko torej razvijamo politike, v katere bo verjel tudi zasebni sektori. Ravno kar smo um, naredili raziskave glede tega, da bi ugotovili, kakšni so bili učinki scheme ETS do sedaj in potem enolitnem procesu sem bolj optimističen glede ETS-a, kot sem bil prej. Iz treh razlogov. Mislim, da ETS vpliva na procese odločitve v različnih ravneh. Najprej torej mora odločitev dobiti pozornost uprave, na to je potrebno. Eh, jasno povedati, kakšni bodo učinki te ideje in pa potem je potrebno zagotoviti še potrebne investicije. Naj si ogledamo, kako ETS tukaj pomaga. Kar se tiče pozornosti podjetij, so se podjetja osredotočila na kombinacijo tehnologij in pa ETS. Drugič, jasno za, za od, sprejemanje odločitev um, okvir ETS je pomemben okvir za podjetja. Kar sedaj uh, ugotavljamo, pa je to, da napovedi niso v skladi z našimi dolgoročnimi cilji 20-odstotnega znižanja izpustov CO2 do leta 2020. Če bo prišlo do selitve virov, bomo morali še bolj znižati naše izpuste in to bo v prihodnosti povečalo stroške Evrope pri izpolnjevanju njenih ciljev. Tretjič, eh, lažja, torej naslednja točka. Mm, olajšanje izvajanja nizkooglečnih projektov. Um, mm, Tukaj moramo vedeti, kakšni so izpusti CO2, ne glede na to, uh, katera je stopnja proizvodnje. Na vseh stopnjah je potrebno sprejeti pravilne odločitve. Če ne bomo mogli povečati učinkovitost jeklarske industrije, potem uh, tudi tukaj ne bomo mogli nadomestiti starih tehnologij z inovativnimi proizvodi. Uh, Do sedaj ETS, ETS ni bila posebno kredibilna in če želimo zagotoviti to kredibilnost, bomo potrebovali nekaj več trgovci v tej skemi. In eh, to me privede do vprašanja, s, katerimi, s katerim se moramo sedaj soočiti. Nekatere države menijo, da ETS ni dovolj eh, trdna, dovolj stroga. Če ne bomo okrepili evropske ETS, bodo države članice se zatekle k svojim nacionalnim politikam. Če se ogledamo številke rasti v nacionalnih državah, lahko vidimo, da so članice, ki so se pridružile v zadnjih letih, so se soočale z rastjo, enako velja za državah, ki so se pridružile leta 2004 in pa 2007. Da se vse države so dosegle višjo stopnjo rasti. Evropa profitira od skupnega trga, od uh, kredibilnosti, usklajenega okvirja investicij. Za konkurenčnost Evrope je pomembno, da sprejemamo podnebno in pa energetsko politiko na evropski ravni in da s tem ostanemo konkurenčni. Skrbi glede uh, selitve virov so bile natančno celjene leta 2008, ukrepi so bili učinkoviti, tako da mislim, da nas ni potrebno skrbeti, da se bomo soočali z selitvijo virov, če bomo postrožili naše cilje. V evropskem kontekstu če v evropskem kontekstu napovemo nek načrt, potem to ni enako verodostojno, kot če to naredijo na kitajskem. Zato potrebujemo tudi ustrezne inštrumente, ki bodo podkrepili naše politike. In ETS je takšen inštrument, če ga bomo spodbujali na evropski ravni, bomo lahko poskrbeli za gospodarsko rast in pa se borili proti podnebnim spremembam. Hvala. Zdaj za to prvo predavanje o selitvi Virovci O2. E, opazoval sem gospoda Nikolsona in sem videl, da je bil zelo živčen že. E, in zato mu takoj predajam besedo. Sedaj bomo poslušali gospoda Nikolsona in potem se veselim zanimive razprave. Torej, najprej želim izreči veliko spoštovanje za analizo, ki jo je izvedel Karsten in tudi drugi. E, sicer pa se ne strinjam, e, kar zadeva grožnjo za evropske industrije. Jaz se delam za energetsko intenzivne industrije v Združenem kraljestvu, aluminijsko industrijo, jeklarsko industrijo in tako naprej. Danes smo že slišali nekaj o jeklarstvu. Vsi so izpostavljeni mednarodni konkurenci, eh, torej po vsem svetu in želim povedati, da konkurenčna grožnja ni samo ta ali Evropska eh, industrija lahko konkurira s tistimi, ki želijo uh, Eh, izvažati v Evropo, temveč gre tudi za izvoz naše industrije v druge dele sveta. In če gre za oblažitev ukrepov eh, v zvezi s podnebnimi spremembami in z drugimi zadevami, je to treba upoštevati. Ne strinjam se s tem, da je treba uh, povečati varčevanje na 20 odstotkov, predvsem zato, ker nam mednarodni kontekst pri tem ne pomaga. Vemo, da nobena razvita ekonomija ne bo eh, uvedla trgovanja z CO2 zunaj Evrope. Pred nekaj leti je bilo mogoče več optimizma, danes pa, to, pa vemo, da tega ne bo. In druga, um, razvite komisije, eh, eh, razvite države tudi ne bodo uvedle konkretni, eh, uvedle konkretnih ciljev, kar zadeva CO2, bolj splošne cilje in zato je seveda selitev virov aktualna tema. Ne strinjamo se z nekaterimi politiki, da potrebujemo bolj ambiciozne cilje. Nasprotno je res po naše, temveč dekarbonizacija majhnih eh, podjetij je boljša kot, veliki, eh, kot dekarbonizacija velikih podjetij. In to vpliva seveda tudi na stroške, kajti velika podjetja so storila že veliko. Če se, ko, če se ekonomija zmanjša, potem eh, eh, seveda to vpliva tudi na možnost financiranja eh, zmanjšanja izpustov CO2. Potem eh, ko uh, je zadela kriza Evropo, se je to čutilo v mnogih sektorjih v, ZD, v, v, v Združenem kraljestvu, pri cementu, pri uh, jeklu, je prišlo tudi do zmanjšanja za 30 odstotkov. Industrijska proizvodnja se je podrla in s tem seveda tudi izpusti CO2. In zato je prišlo potem tudi do. Uh, presežkov pri teh eh, certifikatih CO2 in to eh, vpliva na nizko ceno CO2. To ne gre za napake, ki nastajajo na trgu, temveč eh, trg kaže, da potrebujemo inovacije pri ravnanju s izpusti CO2. Energetsko intenzivni sektori, kot so aluminij, jeklo, steklo in tako naprej, um, so seveda odvisni tudi od eh, elektrike in zato uh, je seveda naš interes, da se uh, izvedejo ustrezne prilagoditve, vendar je uh, vprašanje, ali material prihaja iz Evrope ali od zunaj. Uh, mislim, da ne gre samo za ceno pri tih certifikatih, temveč da gre za kumulativna bremena. Obdavčitev EU eh, e ETS, eh, to so posredni in neposredni stroški tudi zaradi višjih cen elektrike. Torej, tudi če ni naprimer pri industrijskih planih, eh, plinih Eh, kjer skoraj ne prihaja do CO2 eh, emisij, gre bolj eh, seveda tudi za um, stroške elektrike uh, v, pri proizvodnji električne energije. In tu lahko nastajajo zelo signifikantni stroški do 2020, če se bomo zauzeli za strožje cilje. Potem tudi uh, subvencije za obnovljive vire energije. Uh, um, torej, Ehm, če ne bi bili tako visoki davki v Evropi, bi si seveda tudi lahko več privoščili na tem področju. Ehm, torej, stroži cilji za 2020 pri emisijah. Ta en cilj ne bo sicer eh, pogubn za evropsko industrijo, to drži. Eh, torej, Eh, če, vas, če nekdo strilja na vas, vas ne bo mogoče takoj zadev, ampak če jih je pa več teh strilov, torej obdavčitev, potem v Združenem kraljestvu imamo še posebne dajatve eh, in če se vse to poveže, je komunitivno breme, ki eh, bremeni industrijo. In tudi Eh, benchmarking še ni rešen, niti za jeklo, niti za druge sektorje in veliko je dvomov o ustreznosti tega. In ne moremo reči, da je to bilo rešeno, to ni bilo rešeno. Potem tudi kompenzacije za, eh, za industrije, eh, ki porabijo veliko elektrike veliko električne energije, torej potrebujemo ustrezna nadomestila, kajti to so izvozne industrije, torej ne moremo z, s tem, da se zaščitimo pred uvozi, rešiti ta problem, kajti gre tudi za izvoz. S, dva, do 2020. Um, bo šlo predvsem za to, da eh, lahko izgradimo obnovljive vire energije, naprimer vet, vetrno energijo in tako naprej z več subvencijami, kar seveda tudi vpliva na ostalo gospodarstvo. Um, uh, Mislim, da moramo predvsem tudi trgu prepustiti več možnosti, da oblikuje ustrezne cene. Uh, moramo se vprašati, zakaj eh, v, imamo v Evropi tako visoke stroške na tem področju. Nimam seveda časa, da bi šel v podrobnosti. Rič, rekel bi, da tudi če bi, se zago, če bi se dogovorili za ukrepe, ki so na mizi, to ne bi rešilo naših izvoznih težav. Eh, eh, ETS eh, bi deloval samo, če bi trg lahko deloval na ustrezen eh, način in da je treba, zato je treba spremeniti pravila in treba je omogočiti možnost, da se poveča cena CO2. Če vemo, da se to vedno spet samo politično manipulira, trg ni zainteresiran za to in to uniči trge. Ta ideja je zelo nevarna in tudi diskreditira koncept, ki si ga je zadala Evropa, kar zadeva torej selitev CO2 in s tem priham do konca, obstaja tudi test, ali je prišlo za selitev virov ali ne če si ne ogledamo CO2 iz proizvodnje, temveč eh, to, kar je bilo prihranjeno pri porabi v Združenem kraljestvu in tudi v drugih državah, so emisije pri porabi eh, blaga, ki smo ga uvozi, uvozili, se povečala. Torej, v bistvu se je to samo prerasporedilo in pravzaprav so, so se izpusti povečali, če upoštevamo porabo uvoženega blaga. In mislim, da moramo to upoštevati in ne moremo eh, se enostavno zatiskati oči pred tem. Popolnoma se, sem druga, druga menja kot komisarka Hedegard in tudi komisar Oettinger. Mislim, da škodi, če bi povečali naš cilj nad 20 odstotkov to ne bi vodilo v dekarbonizacijo, temveč v deindustrializacijo in to želimo preprečiti vsi. Ja Hvala. To so bile zelo lepe sklepne besede. Nihče si ne želi deindustrializacije v Evropi. Zelo všeč mi je bilo, da ste rekli, da pač včasih prihaja do cele vrste ukrepov. Vidim, da so tu tudi predstavniki držav članic. Torej, v Bruslju sprejmejo nek sklep in potem države članice pridajo še svoje in seveda je treba opozoriti na to. Inštrumente, ki jih ima v rokah EU in sistem ITS, e, sistem ITS e je druga najboljša rešitev. Davčna zakonodaja je v rokah držav članic. In v poročilu je treba zagotoviti, da se bo zahtevalo boljše usklajevanje. Lina X se je spet prijavila, prosim. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Najprej se želim eh, zahvaliti vsem, ki so organizirali, organizirali to delavnico. To je ena od delavnic, kjer sem dobila največ informacij v zadnjih sedmih letih. In hvala tudi govorcem, ki so. Eh, prispevali te zelo pomembne informacije in ugotavljam, da so tu politični sekretarji in da se to tudi zapisujejo zelo intenzivno danes do povdan. Tako da upam, da se vam je splačalo priti sem v Evropski parlament. Obravnavamo zelo pomembne dosjeje ravno v tem trenutku in poskusili bomo najti kompromise. Eh, tako da se bo ta platforma za sprejemanje odločitev izkazala kot eh, učinkovito. Torej, cene energije in energetska učinkovitost. Eh, jaz sem se dolgo intenzivno ukvarjala z evropsko industrijo in zame je vedno pomembno, da energetsko intenzivne industrije so skupina, ki uporabljajo nove tehnologije, uporabljajo možnosti, da se uporaba energije uh, um, uporabi tako, da je to v korist lesnika podjetja, zaposlenih in tudi družbe. Je pa veliko industrijskih uh, podjetij, ki so doslej zavračale te možnosti in niso vlagale v učinkovite energije. Mislim, da je denar zato na voljo, lahko dostopen denar, ki tudi povečuje eh, dobičke, tako kot smo razpravljali o energetsko intenzivni jeklarski industriji. V Evropi so velike razlike, po svetu pa še večje. In Eh, usmerjevalni ukrepi, ki smo jih sprejeli, so vam na izbiro. Torej, seveda je konkurenčnost in vzdržnost narast eh, naš glavni cilj in to velja za vse poslanke in poslance. Torej, strategije, ki eh, so usklajene s trgom, se mi zdijo najboljše in zato sistem ETS tudi dosega rezultate. Imamo uh, najboljše rezultate v, v primerjavi z našimi usmerjevalnimi ukrepi, ki smo jih, za, ki smo jih eh, sprejeli za, ta, uh, za to področje. Hvala vsem, ki ste prispevali k današnjemu dopolednjivu, e, eh, torej vem, da morajo tolmače zapustiti, da lahko delajo samo do 12. E, eh, torej obstaja, poteka pa tudi razprava na spletu in e, upam, da lahko uporabimo vaše predstavitve s prosojnicami in jih razdelimo med kolegicami in kolegi. Hvala. Se opravičujem, Matijas, da moraš tako hiteti, da končamo o predvidenem času, ampak mislim, da je to ena od ključnih razprav eh, v zvezi s podnebnimi spremembami. Kar želim da gospod Nojhov ogovori Nikolsonu, kar zadeva kumulativno breme. Gospod Nikolson je predvsem rekel, da je več dejavnikov, torej obdavčitev in tako naprej. In gospoda Nikolsona vprašam, da pove nekaj o kumulativnih prednostih, ki jih je imela industrija, kaj ti, naprimer, um, um, brezplačni certifikati, ki so Eh, jih imeli na začetku, potem ti začetni profiti iz tega v naslednji fazi bo seveda tudi mnogo dodelitev za intenzivne industrije, torej govori o eh, govorimo o brezplačnih certifikatih, brezplačnih in tudi državna pomoč, ki bo tudi eh, del tega svežnja. Uh, torej komisija pripravlja tudi pravila za državno pomoč in tudi tam se naj pomaga industriji. Torej nekatere prednosti obstajajo uh, in jih niste tako omenjali kot to komunit kumulativno breme, ki ga smatrate kot nekaj, kar je pogumno. Torej, če na eni strani omenjate, da je to pač eh, vsak dan in da pravzaprav samo sprejemamo negativne zadeve, potem se mi zdi, da je to treba malo bolj uravnotežiti in zato bi si želel tudi iz vaših ust slišati nekaj o kumulativnih prednostih in pravzaprav je škoda, da niste o tem nič povedali. Drugih vprašanj ni in sedaj prosim oba panelista, da odgovorite na vprašanja. Um, Hvala. Um, uh, uh zakaj nisem omenil kumulativnih prednosti, je, da jih industrija tako jasno ne prepozna. E, sicer obstaja potencial za začetne profite, moram reči, da je to predvsem pri elektrarnah. In na začetku smo bili kritični pri e, sistemu ETS, ki pač e, ni omogočilo tega trgovanja preko bank in da so certifikate dobile tisti, ki proizvajajo energijo in ti predvsem prelagajo stroške na druge. In to je vodilo prav, za, prav do začetnih izgub pri porabnikih. Če je prišlo do prekomernih alokacij dru, v drugih sektorjih, potem eh, naj v prihodnih fazah ne bi prišlo do premajhnih alokacij za eh, CO2 intenzivne industrije. Mislim, ne, če omogočite certifikate, brezplačne certifikate za določen čas in v času recesije se je proizvodnja seveda zmanjšala, Eh, in ta prekomirna alokacija je išla tudi iz te krize. Um, če bi bilo drugače, pa bi uh, podjetja bila na slabšem. Govorili ste tudi o državni pomoči, to je zelo zanimivo in um, cenim, da komisija in drugi se ukvarjajo s tem. Uh, torej, uh, pomoč za uh, intenzivno uh, za industrijo, ki porabi veliko energije, ampak eh, mislim, da je to razmeroma pozno, sedaj, ko je to tveganje selitev industrije. Eh, tretja faza ni tako oddaljena in pri vlaganjih gre seveda za dolgoročne zadeve in moramo imeti dovoljšne, dovoljšna zagotovila. Uh, In ker tih zagotovil pogosto ni, eh, do vlagam prihaja drugot, predvsem zaradi te negotovosti, ali bomo še naprej konkurenčni ali ne. Ne moremo kar čakati še naprej. Eh, eh, torej, če obstaja negotovost, potem tu ne pride do vlagan. Lahko bi oziroma vesel bi bil, če bi lahko uh, navedel več eh, kumulativnih prednosti, ampak jaz uh, jih vidim razmeroma malo. Popolnoma se strinjam s tem, kar ste povedali negot o negotovosti. Brez ne z negotovostjo ne bomo dobili naložb. E, Zatrdno, e, s trdnim okvirom, oziroma če nimamo trdnega okvira, se ohranja ta negotovost. Vsak, ki investira v nizkooglične eh, industrije, mora imeti gotovost, kar zadeva kumulativno breme in s tem odgovaram. Jaz tega pravzaprav ne vidim v tem obsegu. Eh, sej imamo izjeme za energetsko intenzivne proizvajalce. Eh, Eh, naprimer kogeneracije so proizvodno toplote elektrarne, tam so izjeme. Torej, kumulativno breme, kumulativnega breme, bremena iz mojega vidika ni. Potem, kar ste. Eh, strinjam se, da potrebujemo ceno za CO2 in naša študija je pokazala, da je obdobje, po katerih se poplačajo eh, torej investicije v nizkooglične ukrepe štiri leta, kar se zadeva eh, test, da se ogleda intenzivnost eh, CO2 pri oboženih dobrinah, pri oboženem blagotu je prav gotovo potrebno. Ehm, to nima nujno, ni nujno povezano s podnebnimi spremembami, temveč neprimerno politiko spodbujanja ustreznih eh, invest, inovacij v Evropi. Mislim, da se zato potem povečuje CO2 intenzivnost eh, blaga, ki se uvaža. In s tem se vračam na to splošno vizijo, zakaj potrebujemo ITS ali pa zadostujo nacionalni sistemi, kar so nam podjetja povedala, je to, da želijo videti, kako bo to v prihodnje. Torej, ta usmeritev mora biti nekaj eh, stabilnega. ETS ni vse, kar potrebujemo, je pa pomemben del. Mnoga podjetja eh, gledajo, na, ta, na to področje z evropskega vidika, v evropskem obsegu. Sicer so velike države, kjer bi to mogoče delovalo na nacionalni ravni, ampak ne vem, ali bi to delovalo v vseh evropskih državah in ali bi bilo to v korist. Pa še zadnja vprašanja. Evropska komisija se je še enkrat prijavila za razpravo, ampak prosim, da ste kratki hvala Stefan Ferhot iz Evropske komisije. Vprašanje gospodu Nikolsonu, predvsem tudi kar zadeva perspektivo energetsko intenzivnih industrij, mislim, da sta dve ideji pomembni in sicer, da eh, se morajo sprejeti ukrepi do 2014, da ne bo negotovosti in da bo to eh, postopno. In predvsem je treba upoštevati tudi dražbe v zvezi z ETS-om in kaj te to tudi vpliva na ceno CO2 za energetsko intenzivne industrije. To pomeni, da bo brezplačno dodeljevanje do 2014 uh, eh, se povečalo v vrednosti. Uh, ne vem, ali bi se lahko odzvali na to. I, I, Jaz eh, malo me preseneča to vprašanje. Ideja, da, uh, da, se, da se industrija veseli, če ji za nekaj ni treba plačati. Um, um, je sicer, To razumem, sicer, ampak treba je gledati na vse iz tržnega vidika, kaj ti prihaja do postopne manipulacije cen, o tem govorimo. Kri kritika pri eh, ETS eh, je, da ne eh, zagotavlja pravilne cene in da tudi ni oblikovana tako, da bi eh, eh, oblikovala ceno, ki je privlačna z, za določeno eh, industrijo. Če je ta cena nižja, kot si to želijo določene, določeni sektori industrije, potem je to sicer lahko tudi pozitivno, ampak to, kar je bilo predlagano, se mi zdi, povzroča škodo. Eh, nekateri smo eh, leta spodbujali eh, ITS na mednarodni ravni, eh, če bi to sprejeli tudi drugi ekonomski bloki, ampak Evropi to uspelo in sedaj to seveda izpodbuja virodostojnost, predvsem tudi manipulacije pri cenah. Ehm, torej, o tem se govori in to se tudi dela. Ja, wir kommen zum tem prehajamo na konec eh, te eh, delavnice. Mislim, da je razprava bila zelo zanimiva, tako kot je povedala gospa Ek, to je bila zelo široka razprava. Ni šlo za to, ali se ustavimo pri 20 odstotkih, ali gremo na 30 odstotkov, ali se dogovorimo nekje za sredino. Tako enostavna ta razprava ni. Ta razprava je mnogoplastna, mnogoplastna zato, ker imamo mnogoplastno industrijo v Evropi, pa tudi zato, ker se moramo potruditi, da še naprej se trudimo za omejitev podnebnih sprememb in ker imamo odgovornost. Tisti, ki so izvoljeni v Evropski parlament, so odgovorni za to, da se še naprej zagotavljajo delovna mesta in blaginja imamo pa tudi odgovornost, nočem reči, za cel planet, kajti smo eh, evropski poslanci in imamo odgovornost za Evropo. In za izpuste v Evropi smo odgovorni mi in zato moramo ustvariti pravni okvir. To bo velik izziv v naslednjih dnevih, tednih, mesecih. Javni posvet smo zavistno. Um, Eh, torej organizirali v času, ki nam omogoča, da eh, se pobude iz eh, današnjega dopolniva lahko še ugradijo v poročilo. Hvala vsem, ki so sodelovali, ki so nam dali v pogled v to, kar nam predlagajo kot strokovnjaki resnica je pač tako kot v življenju nekje na sredini. Hvala uh, eh, sekre, sodelovcem sekretarjata, predsedujoči se zahvaljujo tudi tolmačem, vem koliko dela je povezanega z organizacijo. Mislim, da se je delo splačalo. Hvala vsem, ki so prišli. Hvala pa tudi vsem, ki nas spremljajo po internetu, kajti veliko jih je. Evropski parlament nudi to možnost. Tudi če ne prideš v Brusl, lahko spremljaš dogajanje po internetu s prevajanjem. Jaz sem samo poročevalec v Senci. Um, pristojni odbor je odbor za okolje. Tam se bodo združevala mnenja in tudi uh, treba bo tam pač premošč, premoščati razhajanja. Mislim, da je treba zagotoviti čim večjo, torej veliko večino za to poročilo, kaj ti želimo poslati kot Evropski parlament jasno sporočilo. Vsi se moramo potruditi, e, to prav gotovo ni bil zadnji posvet, še enkrat hvala vsem akterjem, da so sodelovali. In prijetno pot domov.